Spoštovani kolegi, začeli bomo sejo. Zamujamo že pet minut. Veliko vprašanj imamo za druga podpredsednika komisije, za gospoda Timmermansa. In naj opozorim, da je bil tukaj že preden sem prišla in čakal, da pridem. Torej, bil je prvi. S tem je dokazal, da si že zelo želi srečanja z nami, da z nami razpravlja in da odgovori na naše vprašanja. Sedaj bomo začeli in dajem besedo gospodu Timmermansu za vodno izjavo. Izvolite. Če... Najlepša hvala, gospa predsednica. Če se ne motim, sem že devetič prisoten na razpravi v parlamentarnem odboru. Na podlagi izkušenj se bom omejil na zelo kratko uvodno izjavo in dal s tem več časa za vprašanje in odgovore za razpravo, vendar pa je vse seveda odvisno od vas, gospa predsednica. Moja odgovornost v Evropski komisiji je, da izvajam prioritete, ki uh, so stvar dogovora med gospodom Junckerjem in Evropskim parlamentom. Gre za deset prioritet, gre za boljšo zakonodajo, enostavnejšo zakonodajo in to ne gre. Uh, Tu ne gre za deregulacijo oziroma da odpravljanje zakonodaje, ampak da sprejmamo boljšo, bolj učinkovito zakonodajo za doseganje naših ciljev. Močno verjamem, da potrebujemo trajnostni razvoj in trajnostni razvoj pomeni trajnostni okoljski razvoj, gospodarski razvoj in tudi socialni razvoj. Na vseh teh področjih mora biti Evropa vodilna in biti zgled preostalemu svetu. Če se sredotočimo na najpomembnejše prioritete, bomo ustvarili Evropo, ki bo bolj konkurenčna in to v svetu, ki je vedno bolj konkurenčen, kjer je veliko ogromnih izzivov. Evropa ne bo zmagala na tekmovanju za najniže cene, za najniže delovno silo, ampak bomo prvi, če bomo lahko poskrbeli za več dodane vrednosti, da bomo sprejeli učinkovite politike in komisija želi biti vodilna pri tem. Rad bi opozoril na osebe, ki bodo dobili več pozornosti z moje strani in to so male in srednje velika podjetja. To bo moja misija na vsakem obisku v državi članici ali v katerikoli drugi državi. Se srečam z podjetniki, s podjetniki, z malimi, srednje velikimi podjetji ne z organizacijami, ne s predstavniki, ampak samimi podjetji. Oni imajo zelo pomembna sporočila za nas. Oni sodelujejo z nami, veliko krat so razočarani, včasih so bili nadušeni od Evropo, sedaj pa to niso več. Želijo zaposliti več ljudi, povečati proizvodnjo, zmanjšati birokracijo, želijo si boljše, bolj pametne zakonodaje in delati bolje to, kar znajo. To pomeni več zaposlovanja, več poslovanja. In želel sem to posebej povdariti, kajti v prvih štirih mesecih v času mojega mandata sem ugotovil, da so zelo pozorni, ko omenjamo evropska vprašanja, so zelo zaskrbljeni, obračajo se name, ker so prepričani, da lahko mi kaj storimo za nas. Zato upam, da bomo skupaj z Evropskim parlamentom v času mojega mandata res lahko storili veliko, da lahko premaknemo stvari, da bomo lahko veliko storili za nova delovna mesta in za tiste, ki ustvarjajo ta delovna mesta. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Agnes Jungerius. Eh, eh Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali našemu povabilu, da ste prišli na sejo našega odbora. In mislim, da je pobuda za zmanjšanje birokratskega in zakonodajnega bremena zelo dobra pobuda. Za nas, socialne demokrati ne gre samo za boljšo zakonodajo in za boljši zakonodajni okvir, gre tudi za to, da moramo zaščititi naše delavce. da zaščitimo samo zaposlene, tiste, ki delajo po pogodbah, zato da jim zagotovimo preživetje. Zanima me, kaj boste storili, zato da jim to lahko zajamčimo. Strinjam se z vami, ko pravite, da potrebujemo boljšo zakonodajo in da to ne pomeni nujno, da odpravimo pravila in zakone, ampak da jih ponestavimo in da so zakoni bolj očinkoviti. Zanima me, kako bo ta zakonodajni program zgledal leta 2015, nam lahko kaj več poveste o datumu objave, o vsebini, ko gre za to pobudo. Slišali smo tudi govorice, da v delovnem načrtu za leto 2015 je zapisano, da bodo vsi socialni sporazumi podvrženi socialnemu dialogu. To velja za vso zakonodajo na socialnem področju. Če to drži, potem obstaja nevarnost, da bomo ostali brez direktive o materinskem dopustu, o brez direktive, o storitvah. In da gre tukaj za razpravo o socialni odgovornosti na splošno. Želili bi si, da bi spoštovali socialno zakonodajo in to velja tudi za zaščito delavce. Nam lahko kaj več poveste o tem načrtu za leto 2015. Rad bi povedal dvoje imamo delovni načrt za leto 2015 in potem imamo tudi načrt REFIT. Gre za dve, dru, dve popolnoma ločeni zadevi. Verjetno govorite o REFIT-u, programu ustreznosti in uspešnosti predpisov. Tukaj se bomo namreč odločali, s katero zakonodajo želimo nadaljevati, katero želimo odpraviti. O tem se bomo odločali spomladi. tem se bomo pogovorili ob koncu letošnjega leta z vašim odborom. In to želimo storiti že bolj zgodaj, jeseni, ne novembra, kot smo to storili lansko leto. Torej, razpravljali bomo o delam na črtu z vašim odborom pred koncem leta, zato da bomo lahko imeli poglobljeno razpravo, preden sprejmemo kakršnokoli odločitev. Vaše pripombe so zelo zanimive, še posebej je zanimivo, da ste slišali govorice o teh zadevah. Mm, res je, tudi sam sem že slišal, zato ne vem, odkot prihajajo te govorice, kdo jih sproža. Verjetno do tega pride tudi zaradi načina dela in sodelovanja med inštitucijami. Govorice so pač del življenja. Vendar pa vam lahko zatrdim, da kar se mene tiče, kar se tiče vloge komisije, mojega znanja in izkušenj in glede nacionalnega izvora, lahko zatrdim, da je socialni dialog zame izrednega pomena stališče socialnih partnerev je treba upoštevati, ko gre za pogodbe o zaposlovanju. To upoštevamo pri oblikovanju zakonodaje in zakonodaja mora biti podvržena javni razpravi, kar pomeni, da bodo zakonodaje objavljene in da bomo imeli dovolj časa za to, da se vsi odzovejo na te predloge. In tukaj ne mislim samo na osnutke direktive, na uredbe, ampak tudi za delegirane in zvedbene akte. Potrebujemo več javne razprave, več transparentnosti. Ko bomo oblikovali nove predloge, jih bomo objavili za javnost, zato da bomo povečali transparentnost pri delu Evropske unije. To skušamo doseči na ta način. In naj še enkrat povdarim, da kakršnokoli posvetovanje, kakršnokoli sporazum vsebuje tudi spoštovanje stališč socialnih partnerjev, vendar pa ravno tako ne bomo dopustili, da nam ukazujejo. Tudi to želim jasno povdariti, kajti tudi s tem imam izkušnje iz preteklosti. Upoštevali bomo tudi socialne in gospodarska stališča držav članic. S temi stališči bomo ravno tako prispevali k oblikovanju zakonodajnih predlogov. Spoštovali bomo tudi stališča socialnih partnerjev pri oblikovanju zakonodaje. Boljši zakonodajni okvir ne pomeni, da želimo škoditi našim socialnim ciljem. Ne, želimo jih izboljšati, želimo izboljšati zakonodajni okvir. To bo potekalo v razprave v okviru socialnega stebra. Naš zakonodajni okvir ni učinkovit. V tem trenutku imamo preveč bremen in birokratskih bremen, zato jih bomo revidirali in to bo v pristojnosti zelo sposobne Marian Tyson. Ravno tako želimo posodobiti naš zakonodajni okvir, vam to ne pomeni, da želimo škoditi in okrniti socialnih pravic. Ravno nasprotno. Gospa Ribeiro. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod podpredsednik. Najlepša hvala za eh, vaš uvod in rada bi vam zastavila zelo konkretno vprašanje eh, glede vzajemnih skladov v Evropski uniji. Kot veste, je Evropski parlament sprejel poročilo na željo komisije, s katerim bi lahko vzajemni skladi in zavarovalnice delovali na evropski ravni. Potem pa je komisija odprla javno razpravo in prosila za presojo vplivov. Vsi vemo, da je to področje zelo pomembno za gospodarstvo, dajo na voljo zavarovanja, socialno varstvo, dost, po dostopnih cenah, več kot 350 tisoč delovnih mest je odvisnih od tega sektorja. Moje vprašanje je zelo enostavno. Glede na to, da zajemne zavarovalnice lahko prispevajo k doseganju cilja v strategije 2020, kdaj bodo zavarovalnice, vzajemne zavarovalnice dobile zakonodajna orodja za delovanje po celi Evropi? Imate že pripravljen kakšen predlog v tem smislu? Najlepša hvala. Uh, second question from uh, drugo vprašanje gospa Tiziana Begin iz EFTD. Predsedujoče. Eh. Hvala, gospa predsedujoča. <clears throat> Gospod eh, Timmermans, um, vem, da dobro govorite italijansko in zato mi je tim večje veselje se obrniti na vas v italijanščini in sicer vas želim nekaj vprašati kot podpredsednika komisije, ki ste pristojni za spoštovanje pravil. Uh, in za pravni red. In vprašanje se ne nanaša nujno na odbor, eh, v katerem smo. Pred kratkim je v Italiji eh, prišlo do skandala in eh, minister za promet Mauricio Ljubi je moral odstopiti in sicer je šlo predvsem za korupcijo pri javnih razpisih oziroma javnih naročilih. In predvsem v Ministrstvo za promet eh, so vzpostavili nek sistem javnih naročil, kjer so dobili prednost znanci eh, vplivnih oseb. In pogosto gre tudi za um, infrastrukturne projekte, um, v katere se je stekalo veliko denarja Evropske unije oziroma državljanov Evropske unije. Zato vas sprašujem naslednje komisija ugotavlja, da se eh, skladi slabo uporabljajo in da prihaja tudi do korupcije. Ali želite v kolegiju eh, komisarjev govoriti o korupciji, predvsem pri velikih infrastrukturnih delih, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev? In razen tega um, vas prosim, da um, posredujete to željo tudi Violeti Bulc, da se preneha sofinanciranje, če postane, postane očitno, da je prišlo do takih, um, do, do takih korupcij. Glede vzajemnih skladov. Odkrito vam moram priznati, da ne vem, da ne moram odgovoriti na vaše vprašanje. Obljubim vam, da vam bom odgovor poslal v pisni obliki. V tem trenutku ne vem za stanje, tako da moj odgovor dobite pisno, takoj, ko bom zvedel kaj več. Glede primera Lupi, Vem, da italijanske oblasti preiskujejo to zadevo. Počakali bomo na rezultate te preiskave in videli bomo, kako bo na podlagi tega potem ukrepala komisija. Boj proti korupciji je zelo resna zadeva za komisijo, to imamo zelo resno in zato je pristojna komisarka Jurova, ki bo to natančno preučila, če bo to potrebno. Treba je zelo natančno skrbeti za sredstva, ki prihajajo od naših davkoplačalcev. To je pomembno za vse, to je odgovornost evropskih inštitucij in naša odgovornost je, da se na pravilen, očekovit način razpolaga z denarjem davkoplačevalcev. V to komisija močno verjame. In evropski tožilec bi lahko dobil pristojnost, da preuči kako se porablja evropska sredstva v državah članica in da potem eh, zakonsko preganja nepravilnosti in primere korupcije. Komisija bo ukrepala, ko bo ugotovila nepravilnosti pri porabi dakoplačevalskih sredstev. Vendar pa v primeru gospoda Lupija lahko rečem, da so italijanske oblasti jasno sporočile, da bodo natančno preiskale zadevo in počakali bomo na izsledke. Gospa McIntyre ima besedo, skupine EKR. Najlepša hvala, dobrodošli, gospod Timmermans. Veselje mi je, da vas vidim danes tukaj. Na vašem zaslišanju sem bila zelo zadovoljna z odgovore, ki ste nam jih podali, ko ste kandidirali za mesto komisarja. Takrat ste dejali, da boljša zakonodaja neposredno vpliva na zaposlovanje, na delovanje podjetij, na rast podjetij in dali ste primer peka. Ta primer sem potem veliko krat že sama uporabila. Torej, s tem, da z uspešno zakonodajo lahko spodbudimo rast gospodarstva in podjetij, me zanima, kakšne konkretne ukrepe predvidite in kako lahko potem izmerite rezultate, ki jih dosegamo z boljšo zakonodajo. Konkretno me zanima, če imate kakšen cilj v zvezi z zmanjševanjem bremena. In zanima me, če menite, da prekinitvene klauzule lahko ravno tako odigrajo svojo vlogo pri izvajanju zakonodaje in za konec. Akt o malih in srednje velikih podjetij. Zanima me, če je to vključeno v delovni načrt komisije in zanima me, kaj je s tem in kakšni so vaši načrti glede tega. Najlepša hvala. Thomas Mann. Tomas Mann, skupine ELS. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod Timmermans. Smo zelo dobri sosedi. Vi prihajate iz Nizozemske, sam prihajam iz Nemčije. Govoriva tudi isti jezik. Slišal sem vas govoriti nemško, zelo o, dobro govorite ta jezik. In ko ste že dejali, da želite stike s podjetji preko organizacij. In na to se navezuje moje vprašanje. Imamo 315 milijard obsežen naložbeni program in Tudi mala podjetja naj bi sodelovala v tem programu. Torej, mi imamo nekaj dvoglede tega. V Hesno me sprašujejo, če je ta program za velika podjetja. Torej, ta vizija je zelo veliko potezna. Govorite o velikih naložbah, o transportnih poteh. Torej, te odločitve naj bi sprejemali v Evropski investicijski banki. S tem se strinjamo. In komisija verjetno potem zastavi tudi prioritete. Lahko bi zastavili takšne prioritete, da bi tudi malo gospodarstvo občutilo ta razvoj. Ta program mora biti uspešen. V parlamentu bomo storili vse, kar lahko, to smo veliko krat povdarili, da bodo ravno tako udeleženja majhna podjetja, da bodo občutila, da se resnično stvari spreminjajo in pomikajo na zgor. Najlepša hvala. Thank you for your Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kot sem že dejal, o boljši zakonodaji. Majhna in srednje velika podjetja so proevropska, tudi v vaši državi, gospa McIntyre. Večina jih je, vendar pa smo jih nekaj tudi izgubili, zaradi tega, ker pravijo, da iz Evrope prihaja samo breme in nič drugega. Včasih imajo prav, včasih nimajo prav, vendar pa vso zakonodajo pripisuje Evropi, čeprav gre za lokalno in nacionalno zakonodajo. Torej, najprej želim pojasniti to zadevo, odkot to prihaja, kdo je odgovoren za to. In v čas mi bo, kot tudi bom hvaležen, če bi Evropski parlament poleg tega, da upravlja pomembno zadevo sprejemanja nove zakonodaje, preuči že obstoječo zakonodajo, da ugotovi, če je ta zakonodaja še vedno ažurna in tudi primerna. Veliko majhnih in srednje velikih podjetij to jemlje zelo resno. Torej, najpomembnejše področje je administrativno breme za majhne in srednje velika podjetja. Včasih to ni najbolj intuitivno. Naprimer, svet se ne more dogovoriti o eni sami obliki DDV-ja za Evropsko unijo. Torej, če ste vi majhna podjetja in želite izvažati, tudi v Združenem kraljestvu sem se pogovarjal s podjetniki in pravijo, da raje izvaže v Saudsko Arabijo kot v Nemčijo, zaradi ker je to z administrativnega pogleda lažje. To je nedopustno. Zakaj želite 28 različnih obrazcev za DDV? En sam obrazec bi bil dosti boljši, to bi pomenilo boljšo zakonodajo in to ne pomeni, da bi odzeli Eh, nekaj Evropi, ampak bi 28 različnih obrazcev zamenjali z enim samim evropskim obrazcem. Kako izmerimo uspeh? To smo videli tudi v prejšnji komisiji, odkrito povedano, če govorimo v številkah in govorimo o uspehu, lahko izmerimo odstotke bremena, administrativnega bremena in to lahko vidite tudi na nacionalni ravni, s tem imam tudi nekaj izkušenj vendar pa je bistvo vprašanje, če bodo podjetja čez 3-4 leta dejala, da so opazila razliko. Če so opazila razliko, potem je to merilo uspeha. Državljani, sindikati, podjetja bodo dejali, videli smo spremembe, res v Bruslju so zromeli, zakaj gre, videli smo više standarde, boljše pogoje, vendar pa z manj administracije, manj bremena in Evropa se osredotoča na pomembne zadeve, ne na podrobnosti. Torej, uspeh lahko merimo z odzivom naših državljanov, ne pa statističnimi izračuni. Naslednjič bomo videli, če bodo naši državljani sploh glasovali na evropskih volitvah in kako bodo glasovali prekinitvene klauzule. O tem sem že govoril pred sejo, kajti še posebej v evropski zakonodaji bi prekinitvene klauzule lahko predstavljale zelo dober inštrument, kajti s tem bi prisilili politike, da pregledajo zadeve. Mi smo zelo dobri pri sestavljanju zakonodaje, vendar pa če imate pregnitveno klazule, potem to prisili politike, da pregledajo že obstoječo zakonodajo, ker ta postane potem neveljavna. S tem bi lahko dobili več administracije, ker bi morali revidirati zakonodaje, vendar pa bi s tem lahko gledali v prihodnost, ne pa dobili preveč odgovornosti za preteklost. Akt za mala podjetja, to bomo pregledali in še posebej bomo pregledali vse informacije, ki jih dobivamo od majhnih podjetij. To sedaj v tem trenutku tudi počnemo. In še EFSI in majhne srednje velika podjetja. Gospod Mann je že sam odgovoril na to vprašanje. Ni komisija tista, ki se bo odločala o izbranih projektih. Vendar pa, če se pogledate, kako je strukturirano evropsko gospodarstvo danes in če premislite, kaj je za vas ide, idealna investicija, potem potem pridete do točke, ko menite, da bi morali odpraviti nekaj težav in da bi infrastruktura, digitalni trg, trajnostni razvoj bila tista področja, ki potrebu, krvavo potrebujejo več investicij. Vsa področja se hranijo z majhnimi in srednji velikimi podjetji. Če bi investirali, naprimer, samo da vam dam za primer, v trajnostno mobilnost in bi investirali v avtomobilsko industrijo in naprimer zgradili tovarno za avtomobilske baterije, kateri sedaj ni. Vidite, da so majhna podjetja tista, ki v resnici predstavlja gorivo za avtomobilsko industrijo. Vedno znova pridemo do majhnih podjetij. Nimamo enega samega pogodbenika, ki bi opravil celotno delo. Tega ni več. Verjamem, da če bo do tega prišlo in popolnoma se strinjam z vami, gospod Mann, moramo biti uspešni, kajti investicije resnično potrebujemo v Evropo ne, verjetno je, da imamo toliko denarja in da ga ne uporabljamo produktivno, ker ljudje nimajo zaupanja, da bi uložili ta sredstva v gospodarstvo. Sami lahko zagotovimo to zaupanje z Junkerjevim načrtom. To res verjamem. In naj še nekaj dodam. Pred kratkim sem se pogovarjal zopet z predstavniki majhnih podjetij in pritožili so se, da nihče ne vlaga v njihov sektor, resnično verjamem, da če bi sprožili zagon investicij v Evropski uniji, bi veliko zasebnih vlagateljev, čeprav so majhni, pa naj gre za mesarja, za peka, za del um, dobavne verige v avtomobilski in industriji, dobili zaupanje za ulaganje v gospodarstvo, v majhna podjetja. In še zadnje, Več kot 80 odstotkov delovnih mest se ustvari v malem gospodarstvu. Še Juta Steinruck. Še... Komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Imam vprašanje v zvezi z refitom. Moja kolegica Jungerius je že povedala, da je za nas zelo pomembno,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 samo zaposlenih, kajti na primer treba se je posvetiti boju proti socialnemu dumpingu, slam, proti slamnatim podjetjem in tako dalje. Tudi majhna in srednje velika podjetja se bojijo takšnih predlogov in novih zakonov in novih pravil. Lahko bi namreč omaknili določeno zakonodajo preko refita. in eh, komisija pravi, da se bori proti davčnim otajem in goljofijam in tukaj zopet naletimo na slamnata podjetja. Kaj ti ta podjetja se zlorablja tudi za socialni dumping, za plačilni dumping, uh, za to, da se izognejo prispevkom za socialno varnost in to je treba obravnavati skupaj s temi zakonodajnimi predlogi. Zanima me, če to predvidevate, nameravate storiti, če se želite učinkoviti boriti proti socialnemu dumpingu, proti plačilnemu dumpingu. Veliko govorimo o tem, vendar pa konkretno nismo videli nobenih rezultatov. Hvala. Okay, perhaps we could take a second question on the Mogoče lahko tukaj sprememo še drugo vprašanje. Gospa Marjan Harkin iz skupine Alde. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljen, gospod Timmermans. Eh, oprostite, ker sem prišla malo pozneje v dvorano, ampak eh, prisluhnila sem večini tega, kar ste nam imeli povedali, povedati. Rekli ste, da je preveč eh, bremen v tem zakonodajnem okviru za podjetja. To je izjava, ki jo pogosto slišimo, ampak eh, stvari se ne izboljšujejo. In v odgovoru kolegici McIntyre ste uh, že uh, malo odgovorili, ampak zanima me, ali lahko še natančneje pojasnite, uh, kako nameravate ukrepati, ali boste ukrepali na področju varnosti in zdravja, poročanja uh, ali kako drugače. Uh, Torej, zanima me, v katero smer boste šli pri svojih ukrepih. Strinjam se z vami, ko pravite, da mi kot poslanci bi morali proučiti obstoječo zakonodajo in ugotoviti, ali je še primerna. Sama to govorim že dolgo. E, Prekinitvene klauzule so koristne, vendar pa mislim, da morate biti tudi previdni pri njih, e, tako da bodo upoštevale tudi vso sledečo zakonodajo. E, sama poznam primer iz tega parlamenta, ko je bila prekinitvena klauzula napisana takrat, ko je eh, bila v oblikovanju že eh, sledeča zakonodaja. Mm, torej, strinjam pa se, kot ste rekli, da je treba pregledati obstoječo zakonodajo. Potem pa še vprašanje o okrožnem gospodarstvu. Imeli smo razpravo o tem danes zjutraj. Pričakujemo akcijski načrt komisije in uh, nov načrt. Nekaj skepse je v zvezi s tem. Uh, Mm, zelenim pa ste vi pa je eh, rekli, eh, da eh, boste s tem nadaljevali. Povejte, če se motim. No, še nekaj vprašanj. Mislim, da potekajo posvetovanja. Začela se bodo maja in potem nadaljevala junija. Ali nam lahko poveste, v katero smer bodo šla ta posvetovanja? Mm, predvsem v krožnem gospodarstvu me zanima. Eh, potem pa smo slišali nekaj o ILO, ehm, torej eh, zelena revolucija, revolucija informacijske tehnologije, zeleno revolucijo spodbujajo predvsem vlade, informacijsko tehnologijo pa podjetja. In eh, če upoštevate to dejstvo v svojem novem predlogu, me zanima, ali to kakorkoli vpliva na vaše razmišljanje. Pa še eno vprašanje v zvezi s tem ali že pripravljate oziroma obstaja kakšna potreba potem, da bi pripravili eh, uči, študijo učinka o eh, delovnih mestih v krožnem gospodarstvu. Eh, določena delovna mesta bodo pridobljena na tem področju, nekatera pa tudi izgubljena in zanima me, ali mislite, da obstaja kakšna potreba po novi študiji učinkov na tem področju. Hvala. um, on um, combating. No, glede boja proti socialnemu dumpingu, uh, tukaj moram biti zelo jasen. Eden od glavnih izzivov, s katerimi se bomo soočali, tisti, ki verjamemo v evropsko sodelovanje na notranjem trgu in v potencijal notranjega trga, da ustvarja delovna mesta in rast, Eh, bo, da eh, branimo prost pretok. Če v to verjamemo, potem eh, se moramo odločno boriti proti socialnemu dumpingu, kajti ta spodkopava vero milijonov evropejcev v ta načela. Evropejci si želijo, da bi ta načela zaščitili например, globalizacija pogosto ljudem odzame pravice oziroma ljudje vsaj tako gledajo na njo. Eh, delavci tako gledajo na eh, razvoj globalizacije in zato mislim, da je pred nami velik izziv. Treba je proučiti učinke in zagotoviti, da bo tudi tveganje socialnega dumpinga vključeno v take študije. Ne vem, če smo bili v preteklosti dovolj občutljivi na takšna tveganja. Ko govorimo o socialnem dumpingu, gre za to, da se spodkopavajo cene, eh, da se spodkopava Eh, možnost kolektivnega eh, pogajanja, kolektivnih pogodb. Torej, vse to je povezano s socialnim dumpingom in nova zakonodaja ne bi smela odpreti vrat za nov, eh, nove možnosti socialnega dumpinga. Eh, isto velja za davčne utaje in goljufije, za davčni dumping. Iz svojih preteklih izkušenj vem, da eh, je s tem povezana tudi konkurenčnost. In eh, ko je šlo za konkurenčnost v različnih davčnih sistemih, je to tudi dalo možnost eh, za davčni dumping. S tem se je komisija spopadla in na to sem ponosen. V določenih državah to ni prišlo po naravni poti, ampak eh, podjetja morajo davke plačevati tam, kjer ustvarjajo dobiček. In dejavnosti komisije eh, gredo v tej smeri. Naši predlogi o fiskalni politiki eh, bodo šli v tej smeri. Pierre Moscovici je že podal številne izjave na to temo. Postavljate mi lahko vprašanje o različnih temah in uh, skušal bom podati kar najboljše odgovore. Ampak zdaj naj povem nekaj splošnega. Vsak komisar mora biti komisar za boljše upravljanje in boljšo zakonodajo. Vsak komisar mora to sprejeti kot uh, svojo nalogo na svojem področju. Uh, sam bom z njimi tesno sodeloval, ampak tega ne morem uvesti sam, uh, niti tega ne morem kolegom usiliti. Vsi pa smo prepričani, da se moramo bolje odrezati na tem področju. Upisal sem že teme, na katerih bomo delali in o tem se bomo pogovarjali tudi, ko bomo se pogajali o medinstitucionalnem sporazumu o boljši zakonodaji eh, letos v naslednjih mesecih. Tukaj je treba razpravljati tudi o delegiranih eh, in izvedbenih aktih. To je tema, ki je zelo blizu parlamentu, svetu in komisiji. V komisiji si bomo prizadevali za večjo transparentnost, zato da bi javnost eh, lahko prispevala k razpravi in eh, da bomo na ta način zagotovili, da eh, stvari ne bodo ostale samo v zaprtih krogih. Torej, razpravo moramo odpreti tudi za širšo javnost. Veliko je zdaj zapisano v delegiranih in izvedbenih aktih eh, in naša zakonodaja je zelo obsežna, tako da moramo zagotoviti, da bo vse skupaj potekalo na transparenten način. Kar se tiče krožnega gospodarstva, eh, mislim, da bi lahko bili bolj uspešni, kot smo bili do zdaj. Parlamentu je bil poslan predlog v prejšnjem mandatu, v končnih mesecih prejšnjega mandata in sicer o odpadkih. Eh, vedno se to predstavlja kot del krožnega gospodarstva, ampak šlo je samo za odpadke. Imamo dve možnosti, ali bi ta predlog lahko izboljšali, ga spremenili in videli, kako daleč lahko gremo z njim. Obstajali pa so tudi argumenti za to, da bi predlog umaknili in predstavili nov, boljši predlog. Eh, predlog, tako da bi bolje upoštevali krožno gospodarstvo. Boljše bi lahko upoštevali tudi, kako uporabiti eh, določene materijale v eh, trajnostnem gospodarstvu, torej izdelke, ki so na koncu uporabe, kako bi te izdelke uporabili še enkrat oziroma jih predelali. In mislim, da prejšnji predlog parlamentu ni bil tako dolgo. Zelo trdo smo delali zato, da smo predstavili načrte o krožnem gospodarstvu. Letos eh, bomo to eh, naredili in potem upam, da bomo hitro ukrepali. Mislim, da moramo biti tukaj bolj uspešni in ustvariti situacijo, ki bo. Eh, boljša, kot je bila v preteklosti. Zato eh, mislim, da eh, potrebujemo ta novi predlog. Eh, ne vem, če zeleno revolucijo vedno spodbujajo države, o tem bi malo podvomil. Včasih vidim več vizije, več poguma in navdušenja pri podjetnikih, ko gre za trajnostno gospodarstvo, kot pa pri politikih. Obstajajo majhna in srednja podjetja v novem gospodarstvu, ki razumejo, da je trajnost velika priložnost, da ne gre tukaj samo za eh, neko odgovornost in izgube. Za nadaljevanje uh, poslovanja in za dobro delovanje podjetij je trajnost velika priložnost in številni podjetniki to razumejo. Sam sem laboristični politik oziroma sem bil in lahko povem, da je vredno prisluhniti tudi eh, podjetnikom in pa eh, direktorjem podjetij, ki trajnostni razvoj jemljajo pogosto zelo resno. Eh, v posl svetovanju bomo še veliko govorili o krožnem gospodarstvu in javnost bomo vprašali, na katerih področjih bi morali delovati, kako stvari urediti. Tukaj sem naletel na veliko entuzijazma za eh, te nove predloge. Ljudje pogosto imajo znanje, politični cikl je včasih krajši kot eh, podjetniški cikl in Podjetniki morajo gledati dolgoročno, če želijo, da njihovo podjetje preživi. Mislim, da je vse bolj pogosto pri podjetjih, da na trajnost ne gledajo več kot na breme za, njihovo, eh, za njihove dobičke, ampak eh, kot na neko priložnost za ustvarjanje novih dobičkov in novih možnosti. Mislim, da eh, zelena rast ni več samo stvar vlad, da je ne spodbujajo samo vlade. To je stvar preteklosti. Hvala, še deset minut imamo pa devet uh, članov, ki še, želi ki še želijo postaviti vprašanja. Eh, Marija Žoav Rodriguez bo prva. Prosim, če ste vsi zelo kratki. Hvala, gospod eh, podpredsednik. Uh, imam makro vprašanje za vašo makro vlogo. Ehm, predstavili ste zelo uh, pomemben pristop. Uh, nov razvoj potrebujemo, ki bo izhajal iz uh, socialnega razvoja in pravičnosti. In uh, če je to res, me zanima, kako lahko zagotovimo ne samo boljšo zakonodajo v skladu s tem pristopom, ampak kako lahko tudi izboljšamo gospodarsko upravljanje. Uh, potrebujemo socialno-ekonomsko, socialno-gospodarsko uh, eh, uh, eh, upravljanje. To bi moralo biti vključeno tudi v strategijo 2020. Evropski semester je s tem povezan, potem imamo priporočila uh, za posamezne države članice, ki prihajajo strani komisije. Ko zdaj razpravljamo o prihodnosti ekonomske in monetarne unije, bi morali vključiti tudi socialno razsežnost. Uh, Torej, kakšne komentarje imate eh, za to temo? Ane Girek je naslednja, izvolite. Arne Girek, izvolite. Hvala, gospod komisar, gospod Timmermans. Torej, mi smo se zelo odkriti v tem pogovoru. 17. decembra prejšnjega leta sem vam po pismu eh, posredoval predlog, ki je ostal brez odgovora doslej, čeprav bi to za stik z MSP bilo zelo pomembno. V tem pismu sem predlagal, eh, da bi vsi sodelavci komisije morali opraviti obvezno, obvezno pripravništvo. Uh, um, um, torej EU uradniki, ki bi pomagali pri pikih, pri mizarjih in tako naprej. Kaj, e, kako bi se vam zdelo, če bi e, vsak uradnik za en teden šel torej, um, delati v eno od teh podjetij? Čaba Sogor. Tretje vprašanje bo postavil Čaba Sogor. Hvala, zelo kratek bom, ker je podpredsednik že odgovoril na moje vprašanje o zakonodaji o odpadkih mogoče mi lahko poveste, kako bo komisija eh, izboljšala prejšnji predlog oziroma svežen o eh, predelavi odpadkov. Okay. Uh, to so bila tri vprašanja, tako da zdaj besedo dobi gospod Timmermans. Hvala. Mislim, da lahko gospodarsko upravljanje izboljšamo na različne načine. Eh, moramo proučiti tudi, kakšna je struktura EMU, eh, eh, predsedniki in podpredsedniki delajo na tem. V preteklosti socialna dimenzija ni bila dovolj vključena. Mm, to je lahko razložiti kajti to področje spada v pristojnost držav članic in ne gre za evropsko pristojnost. Mislim pa, da bo v prihodnje to treba vključiti oziroma oceniti vsaj učinke socialnih odnosov in situacije v državah članicah, za katere pripravljamo priporočila. In predsednik Juncker je rekel, da potrebujemo študijo socialnih učinkov. Mislim, da to mora biti eh, del izboljšav eh, gospodarskega upravljanja. Vem, da vi razvijate ideje na tem področju in komisija se že veseli eh, vaših idej. Uh, I, I, I, yes. uh. Eh, ta ideja eh, mi je sicer, sicer načeloma všeč, ampak da bi to bila obveznost, mogoče vam je to všeč, da bi mi to določili kot obveznost, ampak ne vem. No. Če bi sodelavci komisije en dan v letu se vrnili v šole in govorili o Evropi, to bi se mi zdelo lepo in to sem včasih tudi sam počel. Mogoče bi morali razmisliti o tem, sicer še nisem se z nikomer pogovarjal o tem. Torej, če bi en dan lahko obiskali šole, bi lahko šli en dan tudi k peku ali kakemu drugemu majhnemu podjetju ali um, tja, kjer se negujejo um, starejše osebe in tako naprej. Ampak da bi zavezali sodelavce komisije za en teden, da delajo nekje drugje, uh, mislim, da to ni med mojimi pristojnostmi, da bi odločal o tem. In pa tudi ne vem, ali bi to bil primern način ravnanja z, dal, z denarjem davkoplačevalcev za vse, ki delajo tu v Evropskem parlamentu ali v komisiji. Torej, da bi za vse bilo dobro, preživeti dan, dva zunaj z ljudmi, za katere pravzaprav delamo, to bi bilo dobro. Ne bom sicer nikoga, nikogar zadolžil, da to naredi, ampak mm, nekako ta spodbuda se mi zdi v redu. Razmislil bom o tem, kako bi to lahko uresničili. Sicer pa mislim, da je veliko sodelavcev komisije in tudi Evropskega parlamenta, ki vsak dan uh, so v stiku s tako imenovanimi normalnimi ljudmi, saj smo vsi normalni ljudje. Tudi jaz sem ob koncu tedna, uh, ob sobotah sem mm, s svojim sinom na nogometnem igrišču in potem se pogovarjam z njimi in slišim, kako se razburjajo nad Evropo. Torej na nogometnem igrišču to seveda slišim se to sodi v, v moje življenje. Ampak mogoče je dobra ideja, ne samo, da se vrneš v šolo za en dan na leto, temveč tudi v kako podjetje. Torej, o tem bom razmislil. Dal sem že odgovor uh, v zvezi s svežnjem o odpadkih. Tukaj nismo zato, da uh, pod vprašaj postavljamo cilje, ampak uh, Mislim, da potrebujemo predloge v okrožnem gospodarstvu, ki bodo ustvarjali priložnosti za Evropo, ki bodo ustvarjali boljše poslovne možnosti, boljše okolje za Evropo. Mislim, da to lahko hitro dosežemo in eh, da lahko to dosežemo na način, da ne bomo izgubili toliko časa v primerjavi s tem obstoječim predlogom, ki bi zahteval več časa. Eh, potrebujemo predlog, ki ga bo lažje izvajati. Eh, in to tako v parlamentu kot v svetu. Hvala. Okay, three more questions. Še tri vprašanja. To pomeni, da ne boste vsi imeli možnosti zastaviti svojih vprašanj. Javi Lopes je naslednji, izvolite, skupina socialistov. Hvala, gospod podpredsednik. Zanima me porodniški dopust. Kot veste, o tem v parlamentu razpravljamo, tudi v tem odboru. V zadnjih mesecih smo razpravljali o tem. E, Eh, gotovo se strinjate, da je o tem eh, treba eh, predstaviti predlog, kajti s tem so povezana številna področja. V zadnjih tednih smo veliko razpravljali o tem v odboru EMPL, tudi v odboru FEM in komisija je zelo odprta, da nadaljujemo z razpravami. Prišlo je do neke blokade, ampak zdaj so stvari stekle in tudi oziroma trenutno predsedstvo pa ni zelo zainteresirano za te predloge. Zanima me, kako bomo eh, to razvijali naprej. Potem pa še Refit, eh, podjetja za eno samo zaposleno osebo. Eh, ali imate kakšne predloge na tem področju? Uh, Gospod Bashir uh, v imenu skupine IKR. Podpredsednik Timmermans, najlepša hvala, da ste prišli danes eh, k nam. Skupina EKR pozdravlja vašo zavezo, da boste delali za boljšo zakonodajo in zmanjšanje bremen. Mislim, da je treba mikropodjetja in mlada podjetja izvzeti iz eh, zakonodajnih zahtev tam, kjer je to le mogoče. To bi omogočilo podjetjem startup, da zacvetijo povsod po naši celini. Ali bo eh, komisija proučila eh, takšne izjeme in pa lažji, eh, enostavnejši režim za majhna podjetja in sicer glede vsakega podjetja posebej, torej če boste proučili vsak primer posebej, ko bo šlo za novo zakonodajo. Hvala. Pa še naša podpredsednica Jarovjecka. Izvolite. Hvala. Pozdravljam gospoda komisarja. Žal mi je, da sem prišla kasneje, ampak imela sem srečanje s poročevalci v senci v zvezi s skladom za strateške naložbe in tudi moje vprašanje je povezano s tem, kako bo Evropska komisija eh, se zoprstavila tistim podjetjem, ki najemajo kot podizvajalce druga podjetja in zato uporabljajo evropska sredstva. Majhna in srednja podjetja uh, so pogosto aktivna, to ste rekli tudi sami, ampak pogosto so oni podizvajalci. Uh, velike eh, korporacije imajo velike dobičke, uh, tudi po 20 odstotkov in tako naprej. Uh, majhna podjetja pa ne, uh, torej ne zaslužijo tistega denarja. Uh, ki bi ga morala za svoje storitve. Kako se boste borili proti takšnim praksam? Hvala. No, porodniški dopust. Eh, spraševal sem se že, kdaj bo kdo postavil vprašanje na to temo. Komisar eh, je rekel, da je stvar blokirana in ne gre nikamor. Eh, če boste našli kakšne napake, potem eh, bomo mi to odstranili. Ampak tako dolgo je stvar že blokirana, da eh, se pravzaprav ne premakne in samo osem držav je zaenkrat naredilo vse potrebno. In komisarka Jurova je naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi eh, stvari stekle. Eh, dobili smo podporo tudi v Evropskem parlamentu eh, in v svetu. V svetu se je sestala z latvijskim ministrom za zaposlovanje. Mislim, da je zdaj stvar odvisna od sveta. upam, da imate prav tisti, ki pravite, da ima ta predlog še možnost, da uspe. Ampak, eh, če ne bomo mogli eh, naprej, potem bo komisija enkrat morala potegniti zaključek in umakniti ta predlog. Potem pa bomo pripravili drug predlog, ki bo izboljšal položaj žensk na trgu dela. Mislim, da moramo iti naprej, moramo uh, tukaj. Uh, Eh, narediti korak naprej. Evropa izgubila velik potencial in ustvariti moramo boljše možnosti za ženske na trgu dela. Mm, komisija se bo zelo osredotočala na to vprašanje. Ne samo zato, ker je to moralno prav, ampak tudi zato, ker je z gospodarskega vidika potrebno. Nujno je, da ukrepamo. In uh, takšen je pač trenuten položaj pri porodniškem dopustu. Eh, sam zelo simpatiziram eh, z idejo, da bi izuzeli mikropodjetja iz določenih delov zakonodaje, vendar pa se zavedam tudi možnosti, da bi lahko prišlo do zlorab. Naprimer, podjetja, ki bi eh, rada zaobšla pravila, bodo lahko začela ustanavljati mikropodjetja. In moramo zagotoviti, da ne bomo ljudem s slabimi nameni eh, dajali možnosti, da še povečujejo tveganje za socialni dumping na evropski ravni. Eh, smiselno bi bilo, da majhnim in mikropodjetjem ne nalagamo pretiranih bremen, to je res. Ampak pretekle izkušnje iz zadnjih let so me naučile, eh, da ne smemo ustvariti situacije, ko mikropodjetjem sploh ne pomagamo, pomagamo pa kriminalcem, ki uporabljajo status mikropodjetja za to, da zaobidejo pravila ali pa da eh, slabo ravnajo s svojimi zaposlenimi ali pa eh, s potrošniki. Eh, sam mislim, da je ideja dobra, lahko bi bila koristna, še posebej na digitalnem notranjem trgu. Tam imamo namreč veliko začetnih podjetij, start-up, In uh, večkrat sem že uh, slišal mlade ljudi, podjetnike, uh, ki so odšli v Singapur ali kam drugam, ker je za nje poslovanje tam lažje. Mm, kar se pa tiče podizvajalcev in podnajemanja, pa. Sem na svoji prejšnji funkciji se ukvarjal z nacion- zlorabami na nacionalni ravni in mislim, da bi se s tem morala ukvarjati nacionalna uh, Eh, oziroma nacionalni organi bi morali to eh, reševati. Pogosto podjetja uporabljajo konstrukcije socialnega dumpinga zato, da zmanjšajo stroške in eh, nacionalni organi bi se morali boriti proti temu, komisija pa jim lahko seveda pomaga. Vendar pa je odgovornost predvsem na strani nacionalnih organov. Ali se kdaj zmotite, gospod Timmermans? Eh, seveda, eh, sama sem naredila napako in sem izpustila nekoga, ki je eh, res prosil za besedo že dolgo nazaj. Iz Rina Ronja Kari iz skupine GUE ENGL. Njo sem pozabila, upam, da boste lahko sprejeli njeno vprašanje in odgovorili na hitro. Ja, um, vil gerne spørge dig, om det skal være to hurtige spørgsmål, Lova. Hvala dve hitri vprašanji, obljubljam. Prvič, eh, torej, eh, omenjate, da je socialni dialog pomemben za komisijo. Večkrat je bilo rečeno, da se želi tak socialni dialog med socialnimi partnerji, ampak vem, da so stranke prej bile mnenja, da delo komisije prej, tu ni bilo tako očinkovito. Torej, kako okrepiti ta socialni dialog, če stranke nimajo velikih pričakovanj v zvezi s tem? In drugo vprašanje, govorite o socialnem dumpingu. Kako naj z novo zakonodajo zagotovimo, da. Eh, bomo odpravili ta socialni dumping, ampak eh, z obsegom eh, socialnega dumpinga danes, kakšne pobude pričakujemo, lahko pričakujemo, da bi odpravili obseg tega socialnega dumpinga. Torej, jaz globoko verjamem v socialni dialog. Vem, da je socialni dialog lahko velik prispevek, če je to pravi socialni dialog. Dialog pa pomeni, da ne usiljuješ svojih pogledov drugim. Menim, da socialni dialog ne more biti tak, da se srečajo partnerji in rečejo, mi se strinjamo z določenimi zadevami in komisija ne sme uh, prispevati nič. Ne, dialog je tak, da ima vsak svojo stališče in trije, štirje, ki se udeležujo tega dialoga, potem pridejo do nekega dogovora, kako torej okrepiti ta socialni dialog. To je treba obravnavati v okviru boljše zakonodaje in medinstitucionalnega sporazuma. Tako da bo tudi ta del, eh, torej partnerstvo v socialnem dialogu, eh, del takšnega sporazuma. In moramo si ogledati tudi nacionalne izkušnje, ki so bile uspešne in ki bi jih mogoče lahko prevzeli. Vendar mislim, da ne bomo napredovali na tem področju, če ne bo zaupanja pri socialnih partnerjih. Um, torej, predvsem um, morajo imeti občutek, da so del tega socialnega dialoga in da uh, se eh, prisluhne njihovemu mnenju in da niso samo prejemniki naših ukazov. Torej, Marianne Tyson se tudi intenzivno ukvarja s tem in isto velja tudi za socialni dumping. v vidno več državah članicah eh, ugotavljajo, da naj bi okrepili sodelovanje na tem področju. Mislim, da ta razprava postaja bolj živahna, kaj ti v številnih državah vidijo negativne posledice, če se ne lotijo vprašanja socialnega dumpinga. Komisija je v tesnem stiku s temi državami in ugotavlja, kateri bi lahko bili naslednji koraki predvsem pri pregledu zakonodaje in pri pripravi načrtov pa je treba omeniti predanost eh, komisarke Tysonove temu portfelju in moramo zagotoviti, da eh, parlamentu malo pozneje predložimo konkretne predloge, torej um, konsultacija s socialnimi partnerji in predvsem tudi s uh, državami članicami, predvsem s tistimi, ki sedaj ugotavljajo, da socialni dumping obs, um, je ovira za svobodo gibanja um, um, zaposlenih kapitala in tako naprej. Hvala, gospod Timmermans. To je eh, bila zelo zanimiva ura razprave oziroma ura in deset minut. Seveda vas bomo ponovno povabili na našo sejo v naslednjih letih, eh, vendar zelo smo zadovoljni, da ste bili tu in bili ste prvi v tej dvorani. Eh, bili ste prvi v dvorani, vsi ostali poslanci in poslanke smo prišli pozneje. Hvala. Okay. Um. Dobro. Gospoda Timmermansa bomo vabili tudi v prihodnosti. Trije, eh, ki danes niso dobili besedo, bodo naslednjič na vrsti prvi, ko nas bo obiskal. In sicer Ann Sander je že na seznamu za postavljanje vprašanj Timmermansu, ko bo naslednjič prišel, potem gospod Krasnodipski in Gion Balas. Torej, to so trije, ki danes niso dobili besede, eh, ampak so na seznamu in bodo naslednjič prvi. Naslednjič prvi. Sedaj pa smo pri 13. točki na našem dnevnem redu in sicer gre za refit o stanju in obitih. Besedo dajem gospe McIntyre ki je poročevalka. Hvala, gospo, gospa predsedujoča. Tu sedim. Mislim, da je o pravem času, da obravnavamo mnenje o Rifitu. Zelo vesela sem bila, da smo se kot odbor odločili, da bomo pripravili mnenje. Kaj ti pomembno je, da uh, unesemo tudi perspektivo odbora za zaposlovanje v refit in v zmanjševanje obremenitev, ki um, olajšujejo podjetjem um, ustvarjati delovna mesta. To je glavno sporočilo. Prej sem se tudi odzvala na komentar gospoda Timmermansa v zvezi s kaj je boljša zakonodaja. Pri zaslišanju je rekel, da če pek um, um, bi lahko pekel več eh, kruha in zaposloval, uh, eh, zaposloval več ljudi, ne pa izpolnjeval obrazce, bi to bilo bolje. Torej, pri tem gre, uh, ko govorimo o refitu. Uh, pomagati želimo predvsem majhnim podjetjem, da ustvarijo več delovnih mest. Torej, to je v bistvu tudi fokus mnenja, ki sem ga pripravila. V vseh odstavkih poudarjam predvsem delovna mesta, um, rast in odpravljanje ovir za ustvarjanje delovnih mest. Nekaj stvari želim tu še posebej poudariti. Prvo um, je zakonodaja o varnosti in zdravju. Vidno smo upravičeno opozarjali na to, da ne sme biti nobenih kompromisov Eh, kar zadeva um, varnost in zdravje delavcev. To je pomembno tako v majhnem, kot tudi v večjem, velikem podjetju. Vendar sem v tem odboru kljub temu večkrat rekla, da mislim, da bi morali reducirati zakonodajo na področju varnosti in zdravja. Kajti, če bomo um, zmanjšali kompleksnost, bomo povečali spoštovanje takih pravil. To ni samo moja ideja. Če se pogovarjamo z lastniki majhnih podjetij in to sem storila v zadnjih eh, dneh, naprimer v soboto v Birminghamu, in vsi se identificirajo s takšnim pristopom, torej da porabijo neverjetno veliko časa v to, da bi razumeli, kaj pomeni zakonodaja in kaj se od njih pravzaprav zahteva. Če bi to bilo enostavno, bi to enostavno storili, kajti vsak želi spoštovati pravila zdravja in želi, da delavci uh, delajo v zdravjem, zdravem okolju. Torej gre za poenostavitev zakonodaje in da se zmanjša kompleksnost tam, kjer je to možno. Razen tega sem v sedmem odstavku Ehm, pozivam komisijo naj še naprej izboljšuje zakonodajni cikl in uvede klauzule ponovnega pregleda ter tako zagotovi reden pregled zakonodaje o zaposlovanju. Torej bila sem vesela nad komentarji gospoda Timmermansa, kar zadeva njegov odgovor na mojo, na mojo pripombo klauzuli o ponovnem pregledu in upam, da bo da vsi parlamentarci to podprli. Gospod Timmermans je socialist in zato pričakujem, da bodo tudi socialisti v tej hiši eh, podprli ta pristop. To, kar je pomembno, je, da vidimo, um, kakšne ukrepe naj pripravi komisija. V osmem odstavku govorimo o pozivu komisije naj prednostno ukrepa glede uh, desetih predpisov, ki najbolj opremenjujejo MSP-je. In tudi tu smo dobili pozitiven odziv gospoda Timmermansa glede zmanjšanja obremenitve. In menim, da bo njegova prioriteta, eh, da eh, MSP sami odločajo o uspehu ali ne uspehu njegovega dela in to bo vplivalo na njegovo delo nasplošno. Torej, ne bom eh, zdaj dolga v svojem govoru, bolj se veselim komentarjev poročevalcev v Sinci in eh, upam, da bomo lahko dobro sodelovali in pripravili dobro mnenje. Hvala. Sedaj Alexander Poročevalka Basinci eh, iz vrst ELS. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim eh, izreči čestitke in tudi pohvalo, zahvalo eh, avtorici tega mnenja. To je odlično mnenje. Jaz sem poročevalka Basinci za ELS in moram reči, da je to besedilo naletilo na moje, mojo podporo v glavnem to je dobro besedilo. Refit eh, stoji v ospredju, gre za zmanjševanje obremenitev, regulacij in to je res veliko bremen za podjetja, predvsem za 20 malih in srednje velikih podjetij, za evropejce. Eh, v Evropi je to 99 odstotkov podjetij in, on, in ta so seveda gonilna sila razvoja. Kaj ti v teh podjetjih eh, je potencial za inovacije, za ustvarjanje delovnih mest in tudi za spodbojanje integracije v družbi. MSP-ji so osrčje našega gospodarstva in zato naj bi bile tudi v ospredju našega ravnanja. In ta ideja Eh, je dobro eh, zapisana tudi v poročilu, eh, v poročilu poročevalca. Pri mnenju pa imam nekaj predlogov sprememb, da mm, malo obrazložim. Najprej nekaj o posameznih odstavkih. Naprimer, imamo tu drugo točko. Mi nismo za deregulacijo, temveč smo za dobro regulacijo. In mislim, da podjetja ne potrebujejo nujno um, deregulacije, temveč primirno regulacijo, ki jim omogoča, da se razvijajo in ustvarjajo delovna mesta. Potem peta točka, tu gre za izvajanje um, testa za MSP, eh, ki naj bi bil zavezujoč in naj bi potekal sistematsko. Uh, po našem mnenju. In sicer v vsaki fazi zakonodajnega dela gre vedno za načelo think small first. Že večkrat sem rekla, 99 odstotkov evropskih podjetij so MSP in zato je logično, da ta podjetja so referenca za vse, kar delamo, pomemben kriterij pri vsem, kar delamo. Potem deveta točka, tu gre za oceno očinka. In tu se je treba vprašati, kdaj je najbolj primern trenutek za izvedbo ocene učinka. Gotovo je res, eh, da eh, moramo izbrati pravi trenutek, tako da bo rezultat ocene učinka, ocene učinka tudi ustrezen. Pogosto se ta ocena učinka opravi na začetku. Um, ampak eh, včasih eh, je na koncu po dolgih razpravah rezultat drugačen kot to, kar je bilo zamišljeno na začetku in zato se je treba vprašati, kdaj je najbolj primerno izvesti to oceno učinka. To so bile torej moje pripombe. Ampak v bistvu so to podrobnosti. E, torej, najbolj pomembno se mi je zdelo to, da e, smo dobili odlično osnovo strani poročevalca e, in v glavnem se tudi identificiramo s tem. E, Agnes Ungirjes je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za to e, poročilo, ki je pred nami. to je dobra osnova za razpravo. Vendar imam določene težave z vsebino, moram biti zelo odkrita, z vsebino poročila. Osnotek mnenja govori o deregulaciji. E, me, m, menim, da Minimalni standardi v Evropi do, igrajo določeno vlogo. Gre za zagotovitev varnosti um, pri zaposlovanju, na področju zaposlovanja. In gre za zagotovitev zdravja in varnosti za delavce. In sicer z regulatornim okvirom uh, smo. Uh, to, uh, oziroma s tem naj eh, se eh, prepreči veliko število nesreč pri delu. Torej vsako leto je veliko nezgod pri delu z eh, hudimi poškodbami in zato sta zdravje in varnost pri delu pomembna dejavnika. Vse moramo storiti, da bi regulatorni okvir na tem področju deloval in zato Torej, um, strinjam se, da se moramo osredotočiti na MSP. -je. Dolgo sem delala pri sindikatih, vem, da so MSP pomembni za naše gospodarstvo. MSP so pomembni za eh, razvoj, za rast in za zaposlovanje. MSP lahko se odzivajo bolj učinkovito in hitreje kot velika podjetja. Vendar najpomembno je, da se ščitijo interesi državljanov, potrošnikov in delavcev pri refitu. Mm, pri vseh teh prestrukturiranjih se moramo osredotočiti na učinkovitost in kakovost regulativnega okvira, ne pa na eh, kvantiteto eh, zakonodajnih predpisov razen tega, ja, nekaj predpisov, ki naj bi jih umaknili, da bi vse postalo bolj učinkovito. Socialni, ampak treba je upoštevati tudi stališče socialnih partnerjev. Torej, jaz se s tem ne strinjam vedno. Malo me to včasih moti, kajti ko misija včasih spodkopava naše dogovore s socialnimi partnerji in s tem ustvarja presedenčni primir za prihodnja pogajanja v okviru socialnega dialoga in za njihove rezultate. Mislim, da moramo uh, ubrati drugačno pot, gospa McIntyre. Mislim, da in upam, da boste v svojem mnenju upoštevali potrebe vseh evropskih delavcev, ne glede na to, po kakšnih pogodbah delajo in ne glede na to, ali delajo v MSP-jih ali ne. Potrebujemo minimalne standarde za vsakogar in zato m, mm, sem proti temu, da bi tu popuščali. Hvala. Ula Turnes, eh, Alde. Hvala gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za zelo dober osnutek mnenja in mislim, da omenja zelo pomembne vidike um, boljše zakonodaje v povezavi z zaposlovanjem. Popolnoma se strinjam s poročevalko, da boljša zakonodaja in višja um, um, varnost, uh, se ne izključujeta, delavcev se ne izključujeta. E, torej, poenostavitev zakonodaje z jasnimi pravili lahko izboljša spoštovanje teh pravil in s tem tudi zdravje in varnost pri delu. E, mislim, da je to pomembna točka in vesela sem, da je poročevalka to v poročilu tudi tako jasno zapisala. Razen tega cenim, Ehm, osredotočanje na MSP-je. Pomen eh, izboljšanje ocene učinka in možnost uvedbe klauzul ponovnega, ponovnega pregleda in tudi, je tudi povedal gospod Timmermans, torej uvedba klauzul ponovnega pregleda naj bi bila možna tam, kjer je to primirno. Vendar se mi zdi, da naj bi um, bolj sledili pristopu uh, od spodaj na vzgor, eh, deležni, ki eh, organizacije potrošnikov MSP-ji morajo živeti in preživeti z evropsko zakonodajo. In zato se mi zdi, da moramo relevantnim deležnikom dati glas eh, pri boljši zakonodaji. In zato bom predlagala, predlog spremembe in upam, da uh, bo tudi sprejet. Razen tega bom um, predlagala tudi, ne, da se ne oceni učinek zakonodaje samo na začetku, temveč um, skozi celoten proces eh, izvajanja zakonodaje. Upam, da se bomo strinjali s tem in razen tega bom pripravila še nekaj manjših predlogov sprememb. Veselim se nadaljnega dela pri pripravi tega mnenja in še enkrat hvala poročevalki za zelo dobro izhodišče. Hvala Rina Ronjakari, Eguengen. Hvala. Voilà. Poročeval, ki in poročevalcem v senci, moram reči, da bo trajalo še nekaj časa, da se bomo res eh, dogovorili, da bomo enotni. Mislim, da je to dobro izhodišče za nadaljno razpravo. Um, vsi si želimo več delovnih mest, to je jasno. Odločilno vprašanje je samo, ali želimo upoštevati tudi kakovost teh novih eh, delovnih mest. In tu sem eh, odkrito rečeno malo za, eh, eh, v skrbih, eh, zaskrbljena. Torej, vendar želim izhajati iz pozitivnega pristopa. Vsi si želimo enostavno zakonodajo, razumljivo zakonodajo. To bi bila korist za vse. In to bi bilo dobro izhodišče za nadaljno delo. Nadaljne delo, to je dober cilj, pomemben cilj. In, eh, za dosego tega cilja si bom prizadevala skupaj z drugimi. Eh, komisija pravi, da naj bi delavci, da bodo delavci izgubili, če bi če zakonodajo uh, eh, za varnost in zdravje pri delu ne bomo reformirali, naprimer kar zadeva kancerogine snovi, to se mi zdi zaskrbljujoče. Razen tega, uh, funkcionira zakonodaja v državah članicah na zelo različen način. V nekaterih državah je socialni, socialni dialog zelo močan in socialni partnerji aktivno prispevajo k temu dialogu in take države naj bi imele pravico, da zauzamejo stališče um, neke vrste pionirjev in da tudi unis, unesejo svoje predloge. Um, moj predlog je, da bi imeli minimalne standarde, da pa ne gre za to, da bodo vse države članice postale enake, da se bo vse uskladilo. Zato bom predlagala konkretne eh, amandmaje, da se zagotovi, da države članice lahko eh, grejo dlje, da pa naj komisija spremeni tudi obstečo zakonodajo, tako da bomo jutri eh, zadeve lahko urejali bolje kot danes. Hvala, gospa Sanuka, za zelene. Hvala. Govorim za Jean Lambert, ki je eh, poročeval v senci za to poročilo, ki pa ne more biti na seji. Eh, eh, zahvaljujemo se poročevalki za pripravljena priporočila, eh, vendar na stvari gledamo malo drugače, kot je to predlagano. Torej, seveda potrebujemo jasno definirana pravila, kaj ti to olajša izvajanje na nacionalni in lokalni ravni. Strinjamo se s tem, da ne smemo sprejemati kompromisov, kar zadeva Eh, zdravje, eh, varnost in zaposlovanje, vendar vidimo tudi določena protoslovja v tem mnenju in sicer bi želili povdariti, da je delovni čas in direktiva o porodniškem dopustu da je to povezano tudi z zdravjem in varnostjo pri delu in zato ne moremo postavljati pod vprašaj njihovega obstoja. In zato menimo, da je ideja sorazmernega varstva paradoks. Razen tega imamo resne skrbi, da regulatorna poenostavitev pomeni predvsem nižanje ambicij eh, na področjih, ki so eh, življensko pomembna. Razen tega ne podpiramo nobenega predloga, ki uh, Ehm, vidi v delovnih standardih element konkurenčnosti. Tej, ehm, tako Evropa ne sme stopiti v to konkurenco. To so naše glavne točke. Hvala. Hvala. Laura Adžeja nima nobene pripombe. Sean Simon, SND. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se pridružiti čestitkam eh, kolegici McIntyre. S njenim poročilom se ne strinjam, vendar je pa zelo koncizno in jasno. Eh, in ona je vedno tako eh, jasna in to eh, ji zavidamo. Eh, kar sem se naučil v tem kratkem času v Evropskem parlamentu, da eh, eh, reči bob, bob, bob. Eh, se v drugih jezikih eh, imenuje drugače in sicer v francoščini, da poimenuješ mačko mačko. In eh, gospod Timmermans je socialist, je rekla gospod McTyre. Eh, mi socialisti, in to je treba povedati, torej, eh, neskončno dolga razprava bi bila o tem, ali je gospod Timerman socialist ali ne, kaj on dela in kaj ne. In ali to, kar dela, um, je eh, zato, ker je socialist in tako naprej. To so seveda neskončne razprave, ki pa so brez veze in so frustrantne. So frustracija. Um, tisti, ki se imamo za socialiste, um, um, um, tisti, na to, kar dela gospod Timmermans, ne gledamo kot na nekaj, kar je zelo socialistično. Poenostavitev, o kateri govori, on, govori da, on pravi, da ne gre za deregulacijo, temveč za poenostavitev. In gospa McIntyre uh, to tudi povdarja v kratkem jedrnatem poročilu, ampak to ni tako enostavno, da enostavno s poenostavljanjem se stvari izboljšajo, to ni vidno tako. Svet ni eh, konstruiran samo tako, eh, torej MSP-ji so izpostavljeni prekomirni obremenitvi, če bomo to odstranili, bodo, jim bo šlo bolje. To ni nujno tako. Eh, torej imamo tudi velika podjetja, ki so izpostavljena um, kompleksnosti, različnim slojem um, regulativ in tako naprej. Um, torej, enostavnost e, ni um, vedno problem, temveč um, enostavno pravila mora, morajo biti um, jasna, kar zadeva njihov uh, učinek. Um, ne smemo biti preveč simplistični. Včasih uh, um, torej, če nekaj izpustimo iz direktive o avtomobilih in tako naprej, Ehm, tu lahko ehm, vodi, ima določene posledice ehm, ali naprimer tudi direktive o eh, delu frizerjev in tako naprej. To ni dobro, kar je bilo tam sprejeto, temveč v bistvu je eh, slabo zato, ker je prišlo na koncu do kompromisa med eh, zelo, zelo različnimi pristopi in je to malo razvodenilo. Ampak eh, ni tako enostavno, kot meni gospod Timmermans, da je. Razumem um, poročilo gospe Ed McIntyre um, in tudi zavidam, kako koncizno je to pripravila, ampak mislim, da je treba malo razmisliti o tem, gospod Dominik Mata. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, čestitam gospi McIntyre, uh, trikrat bravo. Uh, eh, 90 odstotkov uh, Um, uh, del, uh, delovnih mest ustvarjajo MSP-ji in tu je na vsak način potrebna poenostavitev. Uh, to so podjetja, ki imajo manj kot 25 zaposlenih in 25 odstotkov um, šefa podjetij um, je uprava. In to je velika ovira. Hvala za pripravljenost um, olajšanja tega delovnega kodeksa. No, seveda ne smemo uh, zanemarjati varnosti pri delu in tudi ne poklicnih bolezni, ampak to uh, tega gospa McIntyre tudi noče uh, storiti. Uh, um, ampak moramo se boriti proti temu previdnostnemu načelu, ki uduši, ki zadoši vsako pobudo. In ko gre za socialne norme in tako naprej, se mora to zgoditi um, um, inteligentno in sicer vračanje na zdravo pamet. Vrniti se moramo na znavo, zdravo pamet. Um, um, Švica um, je tu zelo dobra, čeprav ni. Um, ni um, članice EU tam imajo delovno zakonodajo na samo 90 stranih. Najlepša hvala, gospa McIntyre. Želite besedo? Zaključek. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem za prispevke. Naj hitro preletim gospa Sander, zelo cenim vaš predlog o testiranju za posledic za majhna in srednje velika podjetja. Z veseljem pričakujem priloge sprememb v tej smeri. Gospa Jungerius. Zdravje in varnost sta izredno pomembna, s tem se popolnoma strinjam. In izredno sem dejala, da ne bomo popustili pri standardih za zdravje in varnost. Popolnoma se strinjam z vami, vendar pa tega ne moremo bolj povdariti. Seveda se strinjam z vami, da ne želimo znižati standardov za zdravje in varnost naše delovne sile. Gospa Sanders in gospa Jongeri sta omenili, da ima deregulacija ni všeč. tem se ne strinjam, kaj ti, če želimo skrčiti zakonodajo za to, da bo bolj enostavna in lažja za izvajanje, bo to seboj pripeljalo določeno stopnjo deregulacije. Mogoče lahko pregledamo besedilo, kaj ti mogoče gre za jezikovni problem. Z veseljem se bom pogovorila z vama, da resnično razumem, kaj obe menita s tem. Mogoče lahko pridemo do zaključkov. Najlepša hvala, gospe Turnes, tudi za njene komentarje. Zelo pomembno je, da zagotovimo zdravje in varnost, s tem se vsi strinjamo. Pozdravljam tudi predlog spremembe v zvezi s pristopom od spodaj na vzgor in o tem, da se povežemo z deležniki. Tudi to je zelo koristno. Ravno tako ste omenili vpliv zakonodajnega postopka. Zelo sem vesela, da spa Kari sprejme besedilo o jasnejši zakonodaji. Mislim, da gre za posebno področje, kjer države članice lahko sprejmejo zakonodajo in zato ni treba, da vse prihaja iz Evrope. S tem potem pridemo na Šona Simona, ki je moj kolega iz West Midlandsa. Lahko rečem, da je gospod Timmermans moje vrste socialist. In ko govorite o zdravju in varnosti frizerjev, je bil gospod Timmermans tisti, ki je dejal, da če želite zdravje in varnost za frizerje v vaši državi in to želite določiti zakonodaji, je to v redu. Torej, kot pravi gospod Kari, če država članica želi nekaj sprejeti, je to v redu, to je njihova stvar, to je stvar pogojev in okoliščin v tej državi. Vendar pa to ni stvar Evropske unije in Evropska unija ne potrebuje evropske zakonodaje na tem področju. Ne vem, če lahko Šona Simona prepričam, mogoče bo gospodu Timmermansu to bolje uspelo. No, sem prepričana, da kljub temu, da se ne strinjamo povsod, lahko dosežemo dobre kompromise. Ne morem se strinjati vsem, kar smo slišali tukaj vendar pa mislim, da je bil odziv zelo konstruktiven, zato sem vam zelo hvaležna. Najlepša hvala, rok za uložitev predloga spremembe je 26. marec, torej čez dva dni. V odboru bomo to sprejeli 28. maja, v odboru Liben Juri bodo to sprejeli 16. in 17. junija. Takšna je časovnica. Sedaj pa Gremo na 14. točko na dnevnem redu. Gre za Evropski sklad za strateške naložbe, EFSI. Torej. Besedo dam pripravljalki mnenja, gospej Jaslovecki. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom, za predloge sprememb, ki sem jih prejela. Uložili ste 367 predlogov sprememb, rada bi se zahvalila poročevalcem v Senci, ki so takoj začeli z eh, pripravo kompromisnih predlogov. Rada bi se zahvalila tudi sekretarijatu komisije, ki je bil resnično zelo prijateljski in pripravljen na pomoč. Kot veste, bomo 21. aprila obravnavi to v odboru. Prejšnji teden s poročevalci v senci smo začeli s pripravo kompromisov o kompromisnih predlogih spremenj. Želim doseči, da se bodo kompromisni predlogi sprejeli s čim eh, širšo večino preko celega političnega spektra, kajti to bo zelo, zelo pomembno za odbore ekon in budžet. Prejeli smo več kot 1400 predlogov spremembi z teh odborov, v teh odborih in to pomeni zelo veliko dela za te odbore. Želim, da se upošteva, kolikor je le mogoče, tudi mnenje našega odbora. Zato sem se osredotočila na tiste predloge, ki so se pojavili v vaših predlogih sprememb in tudi na predloge, ki smo jih slišali v okviru razprav o tem mnenju. Sredotočila sem se na več prioritetnih področji ustvarjanja delovnih mest, kar je za ta odbor izredno pomembno. Pozitivni vpliv na zaposlovanje v Evropski uniji. To sta dva ključna elementa za delovanje sklada za strateške naloge in to je opisano v členu številka 1. Investicijski odbor in upravljalni odbor morata oceniti te predloge za zaposlovanje. Gre za tretji člen in pa tudi podpora tistim sektorjem, ki ima velik potencial za stvarjanje delovnih mest in ki lahko povzročijo zelo veliko pozitivnih razvo pozitivnega razvoja za celotno družbo. To je zapisano v šestem členu. Želimo tudi oceniti operacije tega sklana in kako bodo o tem poročali Evropskemu parlamentu, to je zapisano v 10. in 12. členu. Pomembno pa je tudi, da Evropska investicijska stranka podpre investicijske platforme in sredstva iz teh skladov morajo prejiti direktno na majhna in srednje velika podjetja, kajti ta podjetja lahko ustvarijo več delovnih mest kot druga. Nekatera vprašanja so bila sporna, omenila bom dve od teh vprašanj. Na odplični skupin ustraja pri tem, da bi naš dokument moral vsebovati določbo o porabi sredstev iz tega sklada v skladu z načelom geografske koncentracije. S tem pristopom se ne strinjam. Kot veste, imamo veliko sredstev iz skladov, kot so strukturni skladi, ki se osredotočijo na kohezijo, na regije in s tem naj bi spodbudili regije, da same rešijo svoje težave. Tukaj pa govorimo o drugih vrstah sredstev, s katerimi bi lahko spodbudili tudi zasebni trg. Zato moramo ponovno premisliti v naši strategiji. V regijah je veliko zelo dobrih projektov, s katerimi bi lahko spodbudili zaposlovanje, vendar pa naši kompromisni predlogi spremem pomenjajo predvsem težje regije, ki jih ne smemo izključiti. Imamo še eno vprašanje, ki je zelo težko. Ena od političnih skupin zagovarja boljše in, boljše, boljše in trajnostna delovna mesta, na mesto, da bi zapisali kvalitetna delovna mesta. Danes se bom sestala s poročevalci v Senci in pogovarjali se bom, da bom govorimo o novih delovnih mestih. Torej, kako bomo definirali boljša delovna mesta, če teh delovnih mest sedaj ni. S čem jih bomo primerjali? kvalitetna delovna mesta. Tukaj pa govorimo o delovnih pogojih in to na zelo široko. In mogoče ti dve politični skupini lahko premislita o tem in eh, se strinjata s prvotnim besedilom brez spremembe. Potrebujemo namreč čim širšo podporo. Večja podpora v tem odboru boljši bo sprejem našega mnenja v pristojnem odboru, v odborih Ekon in Budget. Za konec bi se rada zahvalila poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje. Pričakujem še več takšnega sodelovanja z vami, sedaj pa pričakujem vaše komentarje. Poročevalci v Senci, Marija Žval Rodrigež, skupina SD, najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila in čestitela pripravljavki menja, ki je zelo hitro opravila delo s tem, da je upoštevala vse prispevke z naše strani. Storili smo vse, kar lahko, da smo sodelovali pri tej hitri poti sprejetja mnenja. Zagotoviti moramo, da bo EFSI resnično spodbudil za poslovanje in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest. Zagotoviti moramo tudi, da bo posvetil veliko pozornosti usposabljanju, izobraževanju in socialnim naložbam. Zato treba zagotoviti tudi, da se osredotočimo predvsem na manj in srednje velika podjetja. Ko gre za upravljanje, mislim, da lahko tukaj dosežemo konsens v našem odboru glede tega, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na sestavo investicijskega odbora. Zagoviti moramo, da bodo imeli dovolj strokovnega znanja, da bodo resnično upoštevali posledice za zaposlovanje in za socialno razsežnost. Rada bi povdarila tudi idejo o izkoristkov investicijskih platform. Če te platforme pravilno oblikujemo in naš prerogled v smer, lahko platforme, investicijske platforme postanejo zelo dober motor za zagon, za poslovanje in za razvoj. Ne gre samo za naložbe, gre tudi za ustvarjanje delovnih mest. In še za konec, kakšen pristop naj zauzamemo? Cenimo, da omenjate način, kako naj EFSI upošteva tudi kohezijo. Seveda vemo, da je bistveni namen EFSI-ja, da se osredotoči na visoko kvalitetne investicijske projekte. To je jasno. Vendar pa vemo, da poročilo ILA piše, da bodo posledice za poslovanje boljše, če se bo EFSI usredotočil tudi na, predvsem na tiste regije, ki jih je kriza najbolj prizadela. Torej, ne pravim, da bi morali tem regijam dati prednost. Pravim, da bi morali projekte iz teh regij obravnavati prednostno. Tako bi lahko znižali socialna trenja v teh regijah. To je torej nijansa, ki želim, da se vključi. Ne povem, da bi morali dati tem regijam prednost, ampak pravim, da bi morali projekte eh, oceniti kot izredne in nujne. Najlepša hvala, Ulrike Tribesius. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila pripravljalki mnenja za pregled tako visokega števila predlogov sprememb, da jih je znižala na čim nižjo število. Pravila je res konstruktivno delo. Mi ne verjamemo v učinkovitost tega programa, ne moramo pa preprečiti izvajanja EFSI-ja, zato smo skušali doseči čim boljše kompromise, s katerimi bi lahko bili zadovoljni tudi mi. Rade bi poudarili, da moramo poskrbeti za konkurenčne proizvode. Imamo v prilogi cilje, ki pa s tem niso v skladu, naprimer inovacije na področju spodbujene izobraževanja znotraj ciljev Evropa 2020, oziroma socialnih ciljev, to nam je lahko všeč ali ne, vendar pa Ti cilji ne bodo delovali znotraj EFSI-ja. Obžalujem tudi, da strukturne reforme niso predpogoj za to, da se lahko udeleži nekdo v programu EFSI-ja. Zato moramo premisliti o tem zaradi krize, ki vlada v Evropi in mogoče je treba unesti strukturne reforme kot predpogoj za sodelovanje v programu. Obstaja tudi težava pri poudarjanju kvalitetne vrste izobraževanj, ki je prelogena na trg dela. Treba je zagotoviti predvsem, da zagotovimo dobra delovna mesta, ne pa, da damo prednost kvaliteto, kajti imamo zelo visoko brezposobnost med mladimi v celotnem evroobmočju. Zato ne smemo biti preveč spirčni in eh, še zahteve za projekte, še posebej, ko gre za kvalitetna delovna mesta. Tudi to bi rada omenila, kaj ti. Če želimo kaj doseči s programom EFSI, potem moramo poskrbeti za to, da skušamo spodbuditi majhna in srednje velika podjetja, ne da pa jih obremenimo še z dodatnimi predpisi. Upam, da bomo kmalo dosegli kompromis in še enkrat se zahvaljujem pri prvlaki mnenja. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala. Enrique Calvešambon iz skupine Alde. Presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Torej, najprej pravimo naprej ter, teren. Videl sem nekaj tren med dvema konceptoma v pobudi gospoda Junkerja, ki smo jo podprli tudi mi. Obstaja namreč tendenca, da se ta sklad obravnava kot še en naložbeni sklad, ki se bo veliko sredstev za različne naložbe, o čemer bi odločal kabinet za tveganja, ki bi upošteval tudi dobičkonosnost in pa stopno donosa. Ne vem, če je to ponudil gospod Juncker, to od nas državljani tudi ne pričakujejo. Zato menim, da imamo načrt za šok oziroma za hitri boj proti brezposelnosti in to kratkoročno. Z dobrimi, smiselnimi projekti bomo to dosegli tudi z dolgotrajnimi projekti. odlična pripravljalka mnenja je sprejela moj predlog spremembe in njeno delo lahko samo pohvalim. Torej imamo kratkoročno sprejete projekte, ki bodo lahko trajali tudi dlje, vendar pa ki takoj vplivajo na brezposobnost. Torej, tako razumemo ta načrt. In drugič, ta načrt ne pomeni dobrodelnega sklada, podarjenega denarja, ne, ne, ne, vse je treba dobro preučiti in delati za naše državljanje. Dati pa je treba prednost projektom, s katerimi bi znižali brezposelnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo dati prednost največjim področjem področjem z največjo brezposelnost, kar je povedala gospa Rodrigež. Ne govorim o državah, niti ne govorim o narodih, ravno tako ne govorim o administrativnih enotah. Te meje so umetne. Govorim o velikih področjih, na področjih z veliko brezposelnost, naj gre znotraj provinc, znotraj regij, znotraj držav ali med državami. Na to se je treba osredotočiti. Tukaj postavljamo na kocko našo verodostojnost v očeh naših državljanov. In še eno točko bi rad omenil. Veliko govorimo o kvalitetnih delovnih mestih. Kaj pomeni kvalitetno delovno mesto, ko se znajdemo v izrednem stanju? Bomo resnično razpravljali o tem? Mislim, da to ni smiselno treba je razpravljati o zaposlovanju. Govoriti moramo o zaposlovanju brez kakršnih koli predevnikov. In če že govorimo o določenih delovnih mest, moramo govoriti o better and sustainable eh, jobs. Če pa že govorimo o trajnostnih in boljših delovnih mestih, mislim, da je to boljše, kot da govorimo o kvalitetnih, ker tega ne razumemo. Takšne stališče naše skupine. In še za konec, glede na sodelovanje v upravljanem odboru, ko gre za strokovnjake za socialno politiko, tukaj mislimo, da mora biti mandat zelo odprt glede delovanja. Kaj ti, če ne bomo zopet vzpostavili ovire, zadržke, novo administracijo, ko smo nam primer prosili, da nadzor upravljajo države šlence na lokalni, regionalni ravni in koliko obrazcev, koliko papirjev in upravnikov je treba za to namestiti. Zato je treba zmanjšati administrativno breme in se velikih projektov lotiti na z evropskega vidika. To bom izrazil tudi v drugi spremembi radbi, tudi če si to pri uralki mnenje za upravljeno delo. Najlepša hvala. Je tukaj predstavnik skupine Guengel? Ne. Potem damo besedo Moniki Vani iz Zelenih. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila prepravljalki mnenja za konstruktivno delo. Gre za profesionalen pristop k tej zelo kompleksni temi. To področje je za vse zelo pomembno in najlepša hvala. Mislim, da smo dobili zelo eh, dobre izboljšave in tudi spremembe. Mi zeleni še vedno nismo povsem zadovoljni s tem in omenila je tudi že prilaka mnenja nekaj spornih vprašanj, vendar pa smo s kompromisnimi predlogi na dobri poti. Rada bi povdarila, da smo mnenja, da niso vse naložbe dobre. Naložbe morajo biti ciljno usmerjene in morajo služiti našim državljankam in državljanom naložbe niso same sebi namen. Zato želimo tudi konkretno opredeliti, kateri so ti celi, ki naj bi jih dosegli z naložbami. Tudi v Evropi 2020 imamo zelo pomembne cilje, kot je naprimer varovanje podnebja, eh, boj proti revščini, socialni cilj in tako dalje radi bi uvedli tudi klauzulo o neškodovanju, torej da izključimo določene naložbe, ki bi lahko očitno škodile okolju ali pa čemu drugemu. In drugič, tudi to je že omenila pripravljalka mnenja, tukaj se nanašamo na študijo ILA mednarodne organizacije za delo in to je, da bi se osredotočili na tiste eh, regije, ki so najrevnejše, kjer je najvišja stopnja brezposelnosti v Evropi. Tam bi lahko resnično lahko videli rezultate, če bi sodelovali s temi regiji v teh ki se, se znašle v teh težavah. Torej, istočasno bi v državah članicah morali sprejeti politične ukrepe na trgu dela, za usposabljanje, za obraževanje, tudi to je zelo pomembne. Torej, podariti je treba regije z visoko stopnjo brezposobnosti in revščine v skladu s študijo ILA. Mi nismo edini odbor, kjer poteka ta razprava. Tudi v drugih odborih, ki razpravljajo o e FCU, se obravnava tudi to vprašanje. Torej, radi bi povdarili, da je treba izkoristiti na čim boljši način potencial EFSI-ja. Zato je treba poskrbeti ne samo za gospodarsko, ampak tudi za teritorijalno kohezijo. In še tretja točka, ki je za nas pomembna, poleg eh, trajnostnih in boljših delovnih mest je demokratična sestava EFSI-a, torej da vključimo partnersko načelo, torej da pritegnemo regionalne, lokalne partnerje, socialne partnerje, civilno družbo pri sprejemanju naložbenih odločitev, kot tudi da pri tem sodeluje Evropski parlament, ko se izbirajo projekte, da pritegnemo strokovnjake za trg dela v upravljalni odbor. Torej, želeli bi, da lahko pri izbiri sodeluje tudi Evropski parlament. Uložili smo tudi predloge, kjer govorimo o transparentno konfliktih interesih, interesov strokovnjakov, uravnovesje med spoloma. Če ne bomo dosegli večinsko podporo, smo pripravljeni na kompromis. Najlepša hvala za konstruktivno sodelovanje do sedaj. Thank you, Laura Agija, EFTD. Hvala, Laura Agija, EFDD, dobi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti kolegici poročevalki za to, da je tako odprta za sodelovanje, vendar moram v imenu svoje skupine povdariti, da smo še daleč od eh, tega, da bi eh, naša stališča se skladala z drugimi. Um, torej, um, na vsak način bo potrebna še večja preglednost, da bomo dali soglasje temu. Kar zadeva definicijo mikropodjetij, ugotavljamo, da obstaja volja, da se to razume tako, da bo ta sklad, da želi vplivati na dejansko gospodarstvo. In um, ali želi resnično reševati probleme krize, ali pa naj bi to bila samo neke vrste prazna škatla. E, torej vidimo, da obstaja tu ta pripravljenost za sodelovanje in to cenimo, ampak e, kritike ostajajo. Torej, e, v bistvu e, imamo veliko vprašanj um, tako kar zadeva zaposlovanje, kot tudi ekonomske posledice. Ampak to je v pristojnosti drugih odborov. Ampak tam, kjer se govori o velikih infrastrukturah, bi res um, želela, da si ogledamo podatke. Uh, torej, kakšen vpliv imajo velike infrastrukture za zaposlovanje naprimer um, visoko eh, hitrostna železnica v Italiji. Ta infrastruktura bo dobila sredstva iz tega sklada, ampak uh, korist za zaposlovanje je smešna in to ne bo rešilo problema brezposlenosti v Evropi. Kar zadeva regionalnost, menim, da naj bi ta sklad eh, pomagal predvsem tistim regijam, ki so najbolj prizadite eh, od krize zaradi krize ali pa bomo še naprej samo izvajali neke velike projekte, ki pa eh, nekako nas ne eh, vlečejo eh, iz te krize. Moramo torej si ogledati, eh, kje se bomo nekako eh, našli, kje, se, kje so skupnosti v tem odboru, eh, kaj bomo našli skupnega. Torej, pomembno je predvsem, da mora Eh, biti zagotovljen, mora biti zagotovljeno, da ne prihaja do konflikta interesov um, pri takih projektih. Zato moramo predvsem staviti tudi na socialno ekonomijo, na socialni razvoj v času, ko proizvodnja ni več močna točka Evropske unije, se moramo osredotočiti na tiste sektorje, ki vsaj deloma lahko pomagajo rešiti probleme krize, ki še kar traja v Evropi. Hvala. Hvala, Guillaume Valas. Madame la Présidente, merci Madame la Rapporteure pour, euh, pour. Hvala, gospod predsedujoča, hvala tudi gospod poročevalki za odlično upravljeno delo. Uh, Um, naj kar takoj omenim dve temi, ki me skrbita. Najprej geografski vidik. Od leta 2008 eh, je prišlo do razlik eh, v evropskem gospodarstvu, še posebej v evroobmočju. Ko je bila vzpostavljena enotna valuta, eh, te ni spremljal instrument za ponovne investicije. In to je ustvarilo uh, gospodarske neenakosti znotraj istega območja. To, kar se zdaj predlaga, pa so dobre novice, kajti uh, na ta način naj bi dopolnili enotno valuto. Če od začetka rečemo, da geografskega vidika sploh ne bomo upoštevali, potem se bomo znašli pred problemom, uh, da ne bomo naslovili skrbi tistih regij, ki se soočajo z največjimi težavami. Mm, tukaj ne govorimo o tradicionalnih javnih subvencijah ali o prestrukturiranju eh, skladov in o novih skladih. Mislim pa, da bi ta kriterij morali upoštevati. Če ga ne bomo upoštevali, bodo stvari postale preveč zapletene. To je prva stvar. Eh, druga stvar pa je tudi v skladu s tem, kar sem povedal na začetku. Obstajajo namreč predpogoji, ki jih je treba izpolniti, zato da bodo investicije koristne. To so strukturne reforme in pa fiskalna odgovornost. Ponavadi strukturnih eh, skladov ne eh, definiramo posebej, ampak tukaj pa se moramo spustiti v podrobnosti določene regije izražajo skrbi, imamo eh, eh, nekatere regije, kjer prebivalstvo zelo hitro raste, v drugih pa ne, torej ni toliko pritiska eh, na šolstvo in na druga področja. Fiskalna odgovornost, to je pomembno. Mm, tako da se davki ne bodo pretirano uh, znižali. Če želimo, da ta program doseže svoje cilje, potem potrebujemo določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za to, da bodo investicije lahko izvedene tam, kjer so potrebne. Hvala. Hvala. Ste končali? Dobro, potem pa Dominik Martin. Merci, madame le président, euh, très brièvement. Hvala, gospod predsedujoča. Zelo kratek bom. Dobil sem vtis, da eh, zdaj skušamo narediti nekaj, česar Evropska unija ni eh, naredila od leta 2008 naprej. Torej gre za neke vrste šok terapijo. Eh, investicije to so samo en problem ampak od 315 eh, milijard evrov imamo zaenkrat samo 15 milijard in eh, vsi računamo na učinek vzvoda. Še en problem. Istočasno, ko gospod Juncker prosi države za dodaten denar, za 30, 50, 60, 80 milijard, pa imamo tudi določene državne prihranke. Mislim, da gre tukaj za dimno zaveso in uh, lahko vam kar povem, da to ne bo delovalo. Hvala. Zdaj pa sem prepričana, da se gospa Jazlovecka želi odzvati na vse te komentarje. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kar se tiče uh, vaših komentarjev, naj povem, da sem jim zelo pozorno prisluhnila. Mm, nekaj podobnih komentarjev sem slišala tudi na sestanku s poročevalci v Senci. Gospe Rodriguez, naj povem naslednje. Prepričana sem, da bodo strokovnjaki zelo dobro izbirali projekte in uh, to bo uh, ponovno spodbudilo gospodarsko rast v Evropi in pa ustvarjanje delovnih mest. Zelo všeč mi je tudi vaša ideja glede regiji z resnimi težavami. Vi si želite hitrejšega postopka pri sprejemanju odločitev za te regije. Mislim, da je to dobro. Bolje je, kot pa da določenim regijam damo prednost. Res je lahko, eh, da smo se pri mojem pristopu zmotili in eh, lahko bi upoštevali tudi vaš pristop. Eh, obstajajo regije, ki bolj potrebujejo sredstva iz strukturnih skladov. Eh, včasih je težko spodbujati eh, zasebne investitorje, da vlagajo denar. Vendar pa mislim, da bi taka rešitev, kot jo predlagate, lahko delovala. Všeč mi je eh, bil tudi vaš argument glede prednosti, ki jo je treba dati takim regijam in pa glede tega pospešenega postopka za nje to bom vključila v svoje poročilo in mislim, da bo tako tudi lažje uskladiti interese različnih skupin. Oprostite, če bom narobe izgovorila ime. Gospa Trebesius, zavedam se, da ima vaša skupina drugačen pristop. Eh, vaša skupina ne vidi eh, tega sklada kot neko uh, magično rešitev. Ne, tudi sama ne gledam na, to, na ta način, ampak mislim, da lahko spodbudimo javno zasebna partnerstva s tem denarjem in s tem skladom. In uh, uspeh se bo meril po vključevanju zasebnega kapitala v ta sklad in v zasebne investicije. V času krize moramo govoriti o strukturnih reformah, to je res. V poročilu omenjam določene vrste eh, strukturnih reform, s katerimi je treba nadaljevati. Eh, zdaj pa to, kar je povedal gospod Balaš. Mm, vsekakor je težko eh, sprejeti odločitev, ko gre za reforme. Vsaka država članica, celo vsaka regija potrebuje drugačen prehod in drugačne reforme. Mi spodbujamo eh, kontinuiteto reform, ne želimo pa enotne rešitve za vse. Mislim, da to ne bi imelo smisla. Gospod Šambon se je osredotočil na kakovost na delovna mesta. Opozorili ste nas na to šok terapijo, Omenili pa ste tudi dolgoročni pristop. Rada bi poudarila, da ko govorimo o dolgoročnem pristopu, imamo v mislih predvsem stabilna delovna mesta. In sama ne bi izpustila besede kakovostna delovna mesta. Pred nekaj leti smo predlagali fleksibilnost na trgu dela. Kako pa to izgleda zdaj? Zdaj imamo neke slabe pogodbe, ki so sledile našemu predlogu. Mogoče se takrat nismo dovolj osredotočali na kakovost pri zaposlovanju. Mislim, da ne smemo spodkopavati eh, te besede, kakovost, kakovostna delovna mesta, to so vsekakor dostojna in dobra delovna mesta, ne pa samo kratkoročna eh, delovna mesta, ki bodo delovala samo kot neka šok terapija. Gospa Vana je govorila tudi o regijah, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize. Uh, upam, da bo rešitev, ki jo predlagam, eh, zadovoljila vašo skupino. Ponovila bom to, kar sem že povedala na sestanku s poročevalci v Senci. Ocena, ki jo bodo podali strokovnjaki in dejstvo, da mora parlament biti vključen, bo vse skupaj eh, postopek eh, preveč zavleklo po nepotrebnem in upam, da bodo na svetu dobro upravili svoje delo. Prepričana sem, da bodo strokovnjaki dobro pripravljeni in usposobljeni za svoje delo. Ne predstavljam si postopka, ko se ena skupina ne bi strinjala, eh, da to delo upravijo štirje strokovnjaki, ki jih predlaga komisija. Če bi se to zgodilo, potem bi morali vse začeti od začetka in lahko bi potem strokovnjake iskali tri leta, ne da bi uh, sprostili ta denar. In mislim, da se nam to ne sme zgoditi. Gospa Adžeja, našteli ste številne elemente, ki pa so že vključeni. Transparentnost, mikropodjetja, to smo vse vključili vse to je v določbah. V uh, opredelitvi Evropske komisije je to tudi že vključeno. Torej smo to upoštevali. Kar se tiče pa geografske porazdelitve, pa vidite v kompromisu G, uh, da želimo, da se upoštevajo tudi projekti iz regij, ki so v težavah. Govorimo tudi o strokovnjakih. V kompromisu N eh, predlagamo, da morajo strokovnjaki podpisati izjavo, v kateri bodo eh, izrazili to, da so neodvisni strokovnjaki. To je vse z moje strani. Žal mi je, če sem koga izpustila. Rada bi se vam pa ponovno zahvalila za vaše sodelovanje in za vse vaše prispevke še posebej glede na to, da gre za hiter postopek, upam, da bomo preživeli do 1. aprila in da bomo našli primerno rešitev. Hvala. Hvala. Kot ste rekli, bomo glasovali v odboru 1. aprila. V odborih Ekon in Budget pa 20. aprila. To je časovnica za to poročilo. In zdaj pa smo pri 15. točki na dnevnem eh, redu, to je eh, osebna zaščitna oprema. To poročilo je pripravila gospa Laura Adže iz skupine FDD, ki ji takoj predajam besedo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, torej, ki so pripravili predloge sprememb. E, želim si, da bi pri nadaljevanju dela prišli do dokumenta, ki bi bil nasplošno spremljiv e, ob potrebnih spremembah. Jasno je, da je bilo zelo pomembno prijeti prispevke vseh kolegic in kolegov. To, kar želim poudariti in um, zato sem tudi zadovoljna, da je prišlo do velikega strinjanja pri, pravni, pri glavnih temah. In to ta uredba naj bi bila čim bolj eh, razumljiva, tako da se bo jo dalo lahko uporabljati. Ehm, in v bistvu gre za parametre, ki ehm, se nam zdijo pomembni vsem. Ehm, imam nekaj pripomp, eh, predvsem kar zadeva pravilno informiranje o uporabi eh, individualne zaščitne opreme. Pri tem se je treba Eh, eh, posluževati tudi sodobnih možnosti, naprimer eh, internetnih programov ali tudi aplikacij na pametnih telefonih, tako da bi dosegli čim več delavcev in da bi se s tem zmanjšalo število nezgod pri delu. Hvala torej za, to, um, za ta predlog tako zelenim kot tudi eh, SND razen tega poudarjamo pomen do zdravja in varnosti delavcev pri delu. To so temeljne pravice za preprečevanje nezgod pri delu. Potrebujemo seveda jasna pravila, klar, jasne definicije glede kategorij tveganja, da bi na ta način čim bolj zmanjšali možnost napačnih, napačnih interpretacij predvsem če kategorije tveganja niso ustrezno razložene, je tveganje večje. Ampak tudi tu smo se v glavnem vsi strinjali glede tega, torej, da potrebujemo določbe, ki so uporabne in ki so dostopne eh, tistim, ki uporabljajo to zaščitno opremo. Se pravi, da je treba razlikovati med uh, vrstami uporabnikov na zelo jasen način. E, predlagano je bilo in to tudi podpiram, da e, tudi neprijavljeno delo in delo doma e, upoštevamo pri tem. Tudi predstavniki delavcev morajo imeti možnost, da podajo svoje prispevke. Um, in ugotovila sem, da se strinjamo tudi glede kazni, če se uredba ne uporablja na ustrezni način. Torej, potreben je nadzor in potrebne so učinkovite kazni če je to, kadar je to uh, nujno, kadar je to potrebno. In uh, naša uh, najpomembnejše so smirnice. Um, če bomo imeli dobre smirnice, bomo uh, tudi prepričili, da se zgodijo napake uh, strani delavcev, pa tudi uh, tistih uh, delavcev in tudi končnih uporabnikov. Uh, kar zadeva jezik, mislim, da mora to biti jezik, ki je namenjen potrošnikom in ne to, kar je predvidela komisija prv na začetku in sicer, da ne bi to bilo v jeziku, ki jo lahko razumejo potrošniki, da se Um, če rečemo, da mora biti uh, to v jeziku končnega uporabnika, v bistvu odpravimo vsak dvom, uh, vsako dvomnost. Hvala tudi kolegicam in kolegom, ki so usmerili pozornost na uh, neskladnost zaščitne opreme. In eh, v tem primeru mora seveda javni organ opozoriti na to eh, tveganje in treba je odpoklicati tako osebno zaščitno strga. In eh, popolnoma se s tem strinjam in sicer, da se mora to odstraniti v petih dneh, umakniti v petih dneh strga. Ehm, seveda je treba še preveriti, ali je to izvedljivo, ampak kjer obstaja kakršnokoli tveganje, je treba takoj ukrepati. Um, seveda pa mora biti tudi odgovornost vseh operaterjev um, urejena pregledno in nedvoumno. Um, po tem treba je poudariti, da je treba um, ehm, naprimer, um, ehm, kar zadeva um, določene značilnosti, ergonomičnost in tako naprej, um, osebne zaščite. Treba je torej preverjati te glavne značilnosti, ne smemo eh, pretirati z birokracijo. Um, to bi um, preveč bremenilo MSP-je. To je, mm, po mojem, pomembno načelo enotno izvajanje pravil v vsej Evropski uniji, in to je povedala tudi kolegica McIntyre, je verjetno težko izvedljivo. izvedljiva. Zakaj? Ker imamo različne regulatorne režime v državah članicah. Vendar poenostavitev eh, pomeni tudi tveganje, da bi pravila postala preveč, ostala preveč splošna. Eh, In tudi to si je treba previdno ogledati, kajti svobodna interpretacija pogosto ne ščiti delavcev v državah članicah. Še enkrat hvala vsem, ki so izkazali veliko pripravljenost za sodelovanje in so podali eh, dobre predloge in nadaljujem, želim si nadaljevanje dela, tako da bomo prišli do čim bolj učinkovitega instrumenta. Naš cilj pa je, da bi končnega uporabnika čim bolj ščitili, pa da bi dali eh, gotovost tudi um, delodajalcu, um, tako da um, bomo ustvarili ustrezen okvir za to. Hvala, poročevalci v senci. Eh, gospod Kaza, Eh, iz skupine ELS je prvi. Izvolite. Thank you, Madam President. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam številne predloge sprememb, ki imajo za cilj to, da se zagotovi ustrezna jasnost in natančnost v besedilu. Uh, Eh, mislim, da je to v tej situaciji ključnega pomena. Ohraniti moramo visoke standarde in eh, eh, zaščititi varnost in zdravje delavcev. Želim podpreti tiste predloge sprejem, ki imajo za cilj to, da se zagotovijo posodobljene in ustrezne informacije v zvezi z osebno zaščitno opremo. Podprem lahko tudi tiste predloge sprememb, ki države članice spodbujajo naj v polni meri uporabijo obstoječo tehnologijo, zato da se poveča eh, dostop eh, zainteresiranih oseb eh, do takih informacij in da se jim omogočijo odločitve želimo imeti eh, več vpliva na končno poročilo. V imku bo to poročilo predstavljeno in mislim, da se moramo bolj osredotočiti na tiste predloge sprememb, ki eh, eh, zadevajo tudi pristojnost držav. Mm, veselim se že sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci. Eh, da bomo na koncu pripravili poročilo, ki bo v korist vsem zaposlenim. Hvala. Gijom Balas iz skupine socialistov in demokratov. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, hvala, gospe poročevalki, za dobro upravljeno delo. Poročilo je precej inovativno, eh, predvsem, ko gre za usposabljanje in za dostop do opreme. Eh, mi mislimo, da je komisija opravila dobro delo v zvezi s tem. Imamo 89 direktiv, oziroma direktivo 89 in eh, tudi nekaj zanimivih določb. Pri eni temi pa bo potrebnega še nekaj dela. oprema mora biti uh, potrjena in komisija predlaga obdobje pet let. Odbor za notranji trg uh, pa si prizadeva za to, da ne bi bilo nobenega roka oziroma datuma veljavnosti. Gospod Kaza je rekel, da potrebujemo visoko stopno zaščite in zato nima smisla, da uh, nimamo. Uh, datuma oziroma roka veljavnosti pri zaščitni opremi. E, torej, to je rok, e, po katerem se opremo ponovno pregleda. Mi tukaj v odboru za zaposlovanje e, bi morali ohraniti predlog komisije, ki predlaga pet let. Čudno bi bilo, če bi ta odbor ali katerikoli drugi odbor želel umakniti nekaj, kar zagotavlja uh, varnost. Gospod Kaza predlaga sedem let. Mi uh, smo odbor za socialne zadeve in za poslovanje in čudno bi bilo, če bi se zauzemali za nekaj, kar bi predstavljalo manj zaščite za delavce in manj od tistega, kar predlaga komisija. Torej, moja skupina bo ustrajala pri roku petih let, eh, v katerem je treba upremo ponovno pregledati. Hvala. Gospa McIntyre, EKR. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim poročevalki Lauri zahvaliti za njeno delo na tem dosjeju. Moja skupina zelo podpira stroge zahteve za osebno zaščitno opremo, vendar pa menimo, da uh, mora upravljanje tveganja in znanost biti podlaga za zakonodajo na tem področju. Vicky Ford, moja uh, sodelavka, je poročevalka odboru IMKO za ta predlog in uh, kot gospa Ford, eh, tudi sama in moja skupina predlagamo, da mora vsa zakonodaja biti preprosta in sorazmerna. Zato je ključnega pomena, da ko uh, oblikujemo novo zakonodajo, zagotovimo, da bo lahko izvedljiva za podjetja, še posebej za majhna podjetja in mikropodjetja. Sama sem vložila kar nekaj predlogov sprememb. Upam, da bodo, ta, eh, da bodo ti predlogi razjasnili področje uporabe in to, o kateri začitni opremi sploh govorimo pomembno je tudi to, da ne uvajamo neke posredne zakonodaje za eh, stvari, ki niso del osebne zaščitne opreme. Eh, na ta način lahko povzročimo nenamerne posledice. Sama sem eh, vložila tudi dva predloga sprememb, ki jih je v prejšnjem mandatu sprejel parlament in sicer o ionizirajočemu TV, uh, eh, sevanju. To poročilo sem pripravila sama. Uh, ur, ureditev se v državah članicah razlikuje in zato ni realistično, da bi pričakovali enotno izvajanje v vseh državah članicah. Možno je doseči cilje brez nekega poenotenega izvajanja. Uh, Eh, zato se veselim eh, sodelovanja s poročevalko in poročevalci v Senci in upam, da bomo pripravili dobro poročilo. Hvala. You, uh, eh, Ula, Tornes Alde Ula Turnes iz skupine Alde. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem v Senci za delo, ki so ga doslej opravili na tem področju. Veseli me, da delam pri tako pomembnem področju s tako uh, uh, odločnimi kolegi, s tako uh, prepričanimi kolegi. Mislim, da potrebujemo boljšo definicijo namena uh, individualizacije. Individualizacija naj se izvede samo takrat, ko imamo nek razlog, uh, Eh, ki izhaja iz konkretnih dejstev, eh, da se bo eh, uporaba oziroma da se bo stanje z uporabo te opreme izboljšalo. Če tega ne bo, pa bo to predstavljalo samo dodatne stroške za podjetja in ne bo prineslo koristi nikomu. Zagotoviti moramo, da lahko delodajalci in proizvajalci informacije pošiljajo elektronsko ali na papirju. Ne smemo imeti dvojnih zahtev um, torej da bi zahtevali ali eno ali drugo. Proizvajalci ne smejo biti odgovorni za tretje strani, ampak samo za konkretno uporabo zaščitne opreme strani svojih zaposlenih. Veselim se že kompromisnih predlogov sprememb in pa nadaljnega dela na tem področju. Hvala. Hvala, Terry Reintke, zeleni. Um, Hvala, gospa predsedujoča, in želim se zahvaliti tudi poročevalki za že opravljeno delo. Mislim, da je to dobra, dobro izhodišče za amandmaja. E, torej, ko slišiš osebna zaščitna oprema, se e, to sliši zelo tehnično, ko pa si to ogledaš od blizu, gre za temeljne pravice vseh delavcev, torej pravica do zdravja in varnosti pri delu. Mislim, da je to zelo pomembna tema in če si ogledamo številke, 2007 eh, je 23 milijonov eh, oziroma 8,7 odstotka delavcev um, bilo prizadetih zaradi problemov povezanih z delom. In to je seveda strošek tudi za sisteme socialnega zavarovanja, za podjetja in tako naprej. Um, 5,9 eh, odstotka BDP-ja, eh, je to znaša, kar, zadevajo, kar zadeva takšne nesreče. In to je seveda povezano tudi s kakovostjo dela s preprečevanjem tveganj. Osebna zaščitna oprema naj zmanjša eh, nezgode pri delu in zato eh, mora biti informacija o pravilni uporabi in vzdrževanju razumljiva. Eh, ljudem, ki to uporabljajo. In bistvenega pomena je, da so zagotovljeni nadzorni mehanizmi, eh, takoj, ko je osebna zaščitna opremna dostopna na trgu. In tam, kjer ta oprema predstavlja tveganja, mora proizvajalec to takoj umakniti z trga. Države članice so tiste, ki naj bi eh, določile eh, nadzor in tudi sankcije, če pride do kršitev eh, te uredbe. In države članice naj zagotovijo, da se to, kar mi sklepamo, v resnici tudi izvaja. Um, gospa Adžeja je. Um, um, opozorile tudi na neprijavljeno delo. E, in trenutno uh, govorimo o platformi za neprijavljeno delo, ki naj bi jo ustanovili na evropski ravni. Na področju neprijavljenega dela pa uh, je vprašanje varnosti pri delu uh, pogosto um, velik izziv, kajti težko je preverjati skladnost um, um, pogojev dela z določbami, ki za to veljajo. Uh, um, delavci so pogosto izpostavljeni večjemu zdravstvenemu tveganju in eh, delodajalci eh, ne prevzimajo odgovornosti za to. In to, kar se zdi nam pomembno, je tudi do, delo doma. Eh, tudi to je pogosto v kontekstu neprijavljenega dela. In ker v glavnem žene izvajajo, opravljajo domačo delo, delo doma, uh, se moramo osredotočiti tudi na to. Tudi jaz se veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalko in s poročevalci v senci in menim, da bomo v odboru za socialne zadeve in zaposlovanje dali svoj prispevek. Kot rečeno, gre torej za temeljno pravico do zdravja in varnosti pri delu. Kot rečeno, veselim se nadaljnega dela. Ines Cuber eh, ni v dvorani, zato eh, torej ne bomo slišali predstavnika GUE. Gospa Adžeja, ali želite ob koncu še kaj povedati? Eh, nekateri so opozorili, eh, nekateri kolegi so bili tudi kritični, ampak dobro, to smo eh, tudi lahko prebrali v pisnih predlogih sprememb. Sedaj sekretarjatom, ki se mu želim zahvaliti za sodelovanje in za pomoč, sedaj pripravljamo torej kompromisne predloge pri čimer eh, bi radi čim prej odpravili te kritične točke. Ena od eh, najbolj kritičnih točk in največjih ovir je to, ehm, kar je povedal gospod Balas in sicer petletna veljavnost eh, teh. Torej, ideja je v izhodišču bila ta, da če je ugotavljena skladnost določene oprime, da ni potrebno um, um, naknadno preverjati te skladnosti, vendar razumem seveda tudi to, kar je povedal kolega, um, ampak na vsak način bomo to nekako rešili in um, isto velja tudi za druge pripombe. Um, videli bomo, ali bodo kompromisni predlogi nekako zajeli e, različna stališča in ali bo iz tega potem išel dokument, ki bo dobil soglasje vseh. Pri čemer si želimo seveda tudi dokument z določeno težo, e, ki, e, bo, ki ga bo upošteval odbor IMKO, ki je pristojen za to hvala. Um, torej, gospa Cuber je prišla prepozno v dvorano, ker smo eh, pravzaprav um, kar hitri pri obravnavi teh točk, ampak gospa Cuber je rekla, da se strinja s tem. Torej, 1. aprila bomo glasovali mi, 23. Eh, aprila pa bodo glasovali v odboru IMKO, to je torej časovni načrt sedaj pa mislim, da eh, bomo obravnavali še zadnjo točko na današnjem dnevnem redu in sicer pregled okvira za gospodarsko upravljanje. Poročevalka je Ann Sander. Sedaj eh, tega imena nisem izgovorila po angliško, ker je kolegica eh, francosko govoriča. Eh, torej, besedilo um, ki ga obravnavamo, je mnenje odbora za zaposlovanje. Um, to mnenje smo pripravili za odbor za gospodarske vprašanja, za odbor Ekon. Gre torej za gospodarsko upravljanje, za vsa pravila, ki. Um, usklajujejo gospodarsko in proračunsko politiko držav članic. Odbor ECON pripravlja poročilo na lastno pobudo. In sicer po prvi objavi sporočila komisije. In sicer je to bila priloga um, letnemu poročilu o gospodarski rasti in novembra lanskega leta je bilo objavljeno to sporočilo. Torej, to posebno sporočilo ugotavlja, kakšni rezultati so bili doseženi in kakšni izidi uh, eh, so v evropskem prostoru v zvezi z gospodarskim upravljanjem. Zaradi krize, iz katere se še skoraj nismo opomogli, uh, um, um, danes uh, ugotavljamo, da ne smemo živito, živeti preko uh, zmožnosti in vidimo tudi, um, kaj določa ta okvir za gospodarsko upravljanje. Ne gre torej samo za varčevanje, temveč tudi za to, da um, se vrnemo na rast, na trajnostno rast v Evropi. In to je naš glavni, uh, naše glavno področje udejstvovanja. Uh, da bi 24 milijonov evropejcev spravili iz brezposelnosti in prekarnih delovnih razmerij. Gre torej za blagostanje in za spodbojanje pozitivnega socialnega razvoja. In tu so potrebni ukrepi v gospodarski politiki in potrebno je boljše usklajevanje tudi na področju socialne politike. In ta socialni vidik je eh, to, kar je najbolj pomembno in kar najbolj podarjam v svojem mnenju. Naprimer, opozarjam na to, da eh, naj se organizirajo skupni sestanki ECOFINA um, in Sveta za davčno vprašanje in razen tega je treba upoštevati eh, socialne kazalnike, potem uh, treba je eh, spoštovati priporočila, ki so namenjena posameznim državam. Um, potreben je boljši demokratični nadzor v okviru gospodarskega upravljanja. To um, mnenje je odzvalo določene um, Reakcije 144 predlogov sprememb sem prejela. Na tem mestu želim, se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za prispevke. Ti so nam omogočili, da <clears throat> besedilo našega odbora še obogatimo. To je seveda pomemben prispevek k razpravi. Hvala tudi poročevalcem v Senci, s katerim eh, zelo dobro sodelujemo. Večkrat smo se sestali in to nam je omogočilo doseči napredek. Sedaj pa nekaj besed o kompromisih. Trenutno je tako, da. Eh, zahvaljujoč eh, našim naporom in eh, delu sekretarjata, ki sem mu želim prisrčno zahvaliti, smo eh, v stanju, da predložimo 15 kompromisnih predlogov. Nočem sedaj našteti posameznih kompromisov, želim izpostaviti samo najpomembnejše točke. Prvič. in to je zelo pomembno. Vključitev socialne razsežnosti v gospodarsko upravljanje. To je rdeča nit, ki se vleče skozi naše mnenja, eh, skozi kompromise in sploh skozi našo delo, naše delo. Razen tega moramo skrbeti za to, da bo ta okvir postal pravi inštrument, ki bo um, odpravljal neenakosti v gospodarstvu in poskrbel za, gos za stabilnost v gospodarstvu in to je ključ za trajnostno rast. In ta rast nam bo omogočila doseči cilje, eh, ki eh, smo si jih zastavili v okviru strategije 2020, torej cilji na področju zaposlovanja in odprave brezposlnosti. Eh, seveda želimo, um, uravnoti ženost med uh, politiko zaposlovanja na eni strani in uh, gospodarsko politiko na drugi strani. Kompromisi eh, seveda tudi opozarjajo na pomen dobrega sodelovanja med svetom EPSKOM in ECOFINOM, in um, sicer um, z organizacijo skupnih sestankov. Razen tega v kompromisih opozarjamo na to in to piše tudi že v osnovnem besedilu, da um, upoštevamo nabor kazalnikov, scoreboard. Um, to je v bistvu ex ante instrument za preprečevanje krize. Razen tega morajo države članice nemudoma um, uresničiti um, priporočila, ki so namenjena posameznim državam članicam. Ta priporočila moramo eh, seveda um, tudi spremljati pri pripravi. In š, um, Evropski semester mora postati bolj demokratičen, to ugotavljamo v kompromisih. In ta Evropski semester mora postati tudi bolj eh, pregleden, bolj transparenten. mi smo tu v odboru za socialno vprašanje in zaposlovanje. In zato nisem hotela poslati odbor, eh, besedilo v odbor ekon, ne da bi omenila dve vprašanje, ki sta nam še posebej pri srcu in ki eh, se nanašata na vsebino in na politiko. In to smo tudi zapisali. Pomembno je, da čim prej začnemo izvajati pobudo za zaposlovanje mladih in razen tega potrebujemo okvir, ki bo pozitiven za MSP-je. In tu gre predvsem za zagotovitev financiranja za MSP-je. To je bil torej moj prispevek, gospa predsedujoča. Še enkrat Eh, pogovori se bodo nadaljevali tudi še do naslednjega tedna in potem bomo glasovali o mnenju, ampak zdi se mi, da smo zabeležili velik napredek. In poročevalcem v senci se želim še enkrat zahvaliti za konstruktivno sodelovanje. Sedaj kot je res prijeto za skupino SND, torej poročevalci v senci, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalki za vas trud, ki ga je vložila za doseganje konsenza in za delo glede tega poročila. Gre za ključno poročilo za odbor za zaposlovanje, kaj te kot je dejala že poročevalka, gre za upravljanje gospodarskih politik, ki je izuzeta iz tega odbora in zato in v to politiko ni vključena socialna razsežnost. Gre za politike, ki smo jih vključili v evropski semester, kot tudi demokratični vidik koordinacije in mehanizmov za koordinacije. Zato moramo izkoristiti to priložnost za to, da vključimo socialno razsežnost, da jo okrepimo, da vzpostavimo kazalnike za zaposlovanje in ki upoštevajo vse makroekonomske odločitve, ki se sprejme na tem odločju v Evropski uniji. Zato mislim, da smo zelo blizu globalnemu konsenzu pri tem poročilu. Vse politične skupine se trudimo za kompromis, kajti vsi menimo, da je zelo pomembno, da dobimo močno sporočilo za ta odbor in mislimo tudi, da se komisija prizauzema za socialno razsežnost v, eh, na notranjem trgu in zato lahko vsaka politična skupina prispeva s svojim prispevkom, zato da dobimo veliko potezno poročilo, ki bo zelo močno predstavljalo konsens in da zato skupaj v Evropskem parlamentu dosežemo poročilo o reviziji upravljanja gospodarskih politik. Najpomembnejša vprašanja kjer moramo še napredovati v naslednjih dnevih, dokler ne bomo glasovali v tem odboru o tem poročilu, so povezana s temi tremi vprašanji. Treba je okrepiti socialno razsežnost. Imamo anlični dokument štirih predsednikov, ki gre v to smer in Evropski parlament ne more biti zauzeti iz, iz te razprave. Veliko krat Evropski parlament nima svoje lastne agende in ne vpliva neposredno na vprašanje, ki jih odpre ta komisija in svet. Zato je to politična napaka in ravno zaradi tega je nujno, da vključimo to v razpravo ali pa ostanemo izuzeti iz te razprave. Mislimo tudi, da je pomembno, da se to odraža v našem besedilu. Poleg tega menimo, da je pomembno, da popravimo napake, ki smo jih opazili v teh letih na področju pravne z gospodarsko politiko, v eh, področju gospodarske in monetarne unije. Mislimo tudi, da imamo naš projekt skupnosti, na katerega ne smemo pozabiti. Pa vse to je treba vključiti socialno razsežnost, socialne kazalnike, ki jih nismo upoštevali v zadnjih petih, šestih letih gospodarske krize. Ravno tako je treba obravnavati ulogo strukturnih reform. V srdeškem dokumentu vedno znova obravnavamo strukturne reforme in s tem se strinjamo, vendar pa ne morejo služiti brez drugih vrst spodbud, kajti z reformami povzročimo upad notranje potrošnje, istočasno pa te reforme uničijo socialni model Evropske unije. Jasno je, da potrebujemo strukturne reforme, vendar pa morajo biti te smiselne in morajo biti v skladu s socialno odgovornostjo. In še za konec, demokratična vredostojnost. Zelo pomembno je, da okrepimo sodelovanje nacionalnega parlamenta in Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta v gospodarskih politikah. Ponavadi smo izuzeti iz postopka oblikovanja politik v zadnjih letih. Jesed izpolnil svoje pristojnosti, vendar pa ni upošteval vloge so zakonodajalca Evropskega parlamenta in ni dovolj, da izdelamo mnenje, ampak moramo so oblikovati gospodarske in socialne politike v Evropski uniji. To je treba popraviti. Ravno tako je treba ukrepiti vlogo nacionalnih parlamentov, kjer smo videli prenos pristojnosti držav članic na Evropsko unijo, vendar pa je treba poskrbeti za to, da bodo sodelovali tudi zastopniki nacionalnih parlamentov, če ne bomo samo še okrepili pojav populizmov v državah članic. Ravno tako je treba tudi vključiti civilno družbo. Civilna družba se počuti izključena iz sprejemanja določitve držav šenca in v Evropski uniji. Zato jih moramo tukaj sem povabiti, jim odpreti uraden prostor, zato da jim damo možnost, da se jim prisluhne. Mm, tega jim ne moremo odreči. Če smo demokrati, potem je nujno, da se naši državljani, zastopniki državljani, državljano počutijo tukaj tudi zastopani in da lahko sodelujejo pri sprejemanju odločitev. Najlepša hvala. Thank you, Hvala, gospod Krasnodepski z IKR. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, se pridružujem kolegom in čestitam poročevalki, ki je nedvomno eh, vložila veliko dela v pripravo tega skupnega pristopa in ki je tudi upoštevala predloge spremembe. To, kar si želimo, je naslednje, da bi popravili oceno ekonomskega upravljanja doslej in posledice ekonomskega upravljanja v Evropi. Eh, um, smo uh, ugotovili določene demokratične deficite. In vsi v tem odboru menim, eh, da um, um, ne skrbi socialne, socialno izključevanje, družbeno izključevanje. In uh, naša skupina ni mnenja, da je možno bolje upravljati z Bruslja iz neke centrale, kot pa iz um, prestolnic. In sicer zato, ker je toliko e, različnih držav. Če vzamemo naprimer Bolgarijo, e, minimalna plača je tam niže od 200 uh, e, evrov, v Luksemburgu pa je povsem drugače, kjer imajo uh, m, zelo. M, Mm, torej, minimalna plača je tam približno 2000 evrov in sploh imajo zelo um, premeteno davčno zakonodajo in tako naprej. Torej, in ko govorimo o socialnih standardih, je ta raznolikost seveda tudi um, ovira. In zato je ta okvir za ekonomsko upravljanje mora biti fleksibilen in mora upoštevati MSP v različnih eh, regijah in državah Evrope deloma je to eh, bilo vključeno v kompromise in eh, tudi v naših amandmajih, ki mogoče ne bodo del kompromisov, bodo opozorili na to, ampak hvala poročevalki za dobro delo in seveda se veselim eh, potem tudi glasovanja in rezultata glasovanja. Gospa Törnes z skupine Alde, hvala. Gospa predsedujoča, bom zelo, zelo kratka želim se enostavno zahvaliti poročevalki za odlično delo pri pripravi mnenja in tudi za odlično delo pri pripravi kompromisov. In ker ravno finaliziramo te kompromise, eh, se ne bom spuščala v podrobnosti, temveč želim se samo še enkrat zahvaliti za dobro sodelovanje in veselim se nadaljne finalizacije mm, tega besedila. Hvala in es zuber zagua engel. Hvala lepa, gospa predsednica, glede tega poročila. V naši skupini obstaja različna stališča. V primerjavi s stališčem pročevalke in predlogo sprememb ta odbor zopet eh, skuša storiti nemogoče oziroma zračunati ploščino kroga in skušati storiti to, kar v praksi ni mogoče. Na papirju je zelo lahko pisati socialne cilje, dobre namene s socialnimi cilji, vendar pa v realnosti in pri izvajanju konkretnih politik do tega ne pride mi menimo, da ne moremo uskladiti mehanizme gospodarske upravljanja z mehanizmi za poslovanje in kvalitetnih delovnih mest. Zaradi tega, ker s gospodarskimi politikami umejujemo proračun in spodbujamo varčevanje, kar pa ni v skladu z, z zaposlovanjem. Poleg tega imamo tudi smernice Evropske unije, ki ravno tako spodbujajo politike nižjih plač in makroekonomske vigilance, kar pomeni, da plače ne morejo zrasti več kot treh odstotkov v treh letih z inštrumenti gospodarskega upravljanja v okviru varčevalnih ukrepov, nad katerimi države nimajo nobenega vpliva, skuša države članice znižati stroške dela in varčevati na tak način. Kar so opozorili strokovnjaki in pa tudi ekonomisti, je, da imamo to veliko breme za države in državljane. In da obstaja možna medvladna konferenca, ki bi odpravila gospodarske politike, ki negativno vplivajo na socialne razmere in da bi lahko uvedli socialne sklade za to, da bi popravili socialne razlike in uvedli socialne politike. Mi se strinjamo s tem, da v besedilu zapišemo potrebo po večjih sredstvih za socialno kohezijo, za socialne politike. Strinjamo se tudi s predlogi sprememb, ki govorijo o minimalni jamčeni plači, kar smo sprejeli tudi že na plenu zasedanju v Evropskem parlamentu. Monika Vana. Hvala, Monika Vana. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi se želim zahvaliti poročevalki za odlično sodelovanje pri eh, tem dosjeju. Moram odkrito povedati, da ko smo prejeli prvi osnutek, eh, sem eh, v tem odboru povedala nekaj zelo kritičnega in si sploh nisem mogla predstavljati, da se bomo Eh, premaknili v bližino soglasja k temu, kajti za nas eh, to takrat sploh ni šlo v pravo smer, ampak te konstruktivne razprave so omogočile unesti v besedilo bistvene elemente, ki besedilo daje večjo širino. In eh, ta To besedilo je sedaj napredek in um, gre za krepitev socialne razsižnosti evropskega semestra, pa tudi za, um, opozarjamo na to, da um, je treba izvesti reformo. No, neka, nekdo je govoril o kvadraturi kroga. Lahko smo res tako kritični do tega. Um, um, zeleni imamo fundamentalne pridržke, kar se eh, tiče sedanje eh, gospodarske politike, ekonomskega upravljanja, kriterijev um, um, glede um, deficitov v BIP-u in tako naprej, v bruto BDP-ju in tako naprej. Ampak potrebujemo ambiciozno skupno poročilo in nekdo rekel in s tem poročilom mislim, da se premikamo v pravo smer. E, vključujemo nekaj elementov, ki so e, pomembni temu odboru. E, Eh, samo nekaj primerov za to. Eh, ena taka pomembna točka je eh, boj proti revščini neenakosti. Se pravi, evropski semester ne sme biti namenjen samo trajnostnemu razvoju in zaposlovanju, temveč tudi boju proti neenakostim in revščini. In cilji Evropa 2020 um, morajo biti predstavljeni z odstavljenega tira in um, spet um, biti vključeni bolj v glavne dele naših besedil in varčevanje um, ne sme biti edini cilj. Gre za socialni napredek, za trajnost in za zagotavljanje um, preživitja. Strukturne reforme so pomembne in poročevalka je to tudi omenila in sicer, da opozorimo tudi na socialne vidice strukturnih reform. Strukturne reforme morajo biti povezane s socialnim napredkom in z enakostjo med spoloma. Gender equality, to eh, je pomembno za zelene in to smo tudi vključili in drugi so že opozorili na vprašanje demokracije. Eh, torej ne gre samo za parlamentarno demokracijo, temveč tudi za eh, upoštevanje civilne družbe in socialnih partnerjev, ki eh, jih je treba bolj aktivno vključiti v evropski semester. Tako kot nam je to obljubila komisija že v zadnjem uh, sklicu in sicer, da bo um, pripravila ustrezne smirnice in v vsakem odboru to ponavljam, uh, da je to bila napoved, ki še ni uresničena in sicer smirnice za vključitev civilne družbe v evropski semester. Na te smirnice še vedno čakamo. Pa še zadnja in na to gledamo zelo pozitivno in sicer ubeseditev socialnih indikatorjev um, in da so ti kazalniki vključeni tudi v to poročilo, tako kot že v nekatera druga. To ni eh, bila sklepna ocena, kaj ti mm, nekaj manjših sprememb še bo v tem dokumentu, ampak mislim, da nam je uspelo najti dober kompromis pri tem eh, dokumentu. Hvala. Zadnji, zadnja pa je na vrsti gospa Sondera. Če gospod Sander želi še kaj dodati, ima za to eh, priložnost sedaj. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala kolegicam in kolegom za prispevke. Vse, kar so rekli, eh, me je zelo eh, spomnilo na razprave pri posameznih sestankih. Tu si moram zdaj poiskati z beliške. Eh, in želim povedati nekaj o eh, točkah, ki so bile omenjene. Predvsem, da primankuje eh, demokracija v evropskem semestru. Eh, to točko so omenjeni številni, gospa Bana in nekateri drugi. Potem, <laughs> ampak o tem smo seveda tudi na sestankih se eh, obširno um, pogovarjali, eh, torej res je, da primankuje ti demokracije. Večina kolegic in kolegov se strinja s tem, da naj bi nacionalne parlamente bolj aktivno vključili, vsi se strinjamo, tudi civilno družbo, Evropski parlament. Tudi zato. Um, imamo večinsko podporo. Potem socialna razsežnost eh, gospodarskega upravljanja, ekonomskega upravljanja. Eh, o tem se je na veliko razpravljalo, govorili smo o socialnih kazalnikih. Torej, prijeli smo besedilo, ki eh, je zadovoljil številne kolege. Govorim o petem kompromisu, vendar socialni vidik eh, je seveda nasplošno rdeča nit eh, tega poročila in mislim, da tu ne bo nevečjih težav. Gospod Brida je govoril o. besedilo in razpravami med štirimi predsedniki. Torej, naš kompromis naj bi dopolnili to je njegova ideja. Ampak, gospa predsedujoča, tudi vi ste izrazili to željo, na vsak način ne bomo preverili, ali je to možno. Um, objava predsednikov um, je bila, oziroma predsednik so to predložili po uh, roku in zato sem se glede postopka vprašala, ali je to možno vključiti ali ne. Eh, kaj ti kolegi niso imeli možnost, da si to preberejo in eh, podajo svoje predloge sprememb. Torej, to je bilo vprašanje, ampak seveda smo odprti in eh, gotovo bomo do naslednjega tedna dosegli napredek. Kaj vam želim še povedati? Gospod Krasnodebski je govoril o tem, da um, so um, razlike med državami in da se v državah članicah izvajo različne prakse. Tudi to smo poskusili upoštevati. To uh, se navezuje tudi na to, kar je povedala gospa Zuber, ki je rekla, da je uh, potrebno ustvariti več manevrskega prostora za države članice. Tudi to izražamo v kompromisu v zvezi z minimalno plačo. Ideja je res ta, da bi spodbudili države članice, da bi jih opogumili, da um, um, uh, določijo tako minimalno plačo ob upoštevanju svojih uh, posebnosti in uh, okoliščin. To sem hotela povedati. Pa še nekaj v zvezi s tem, kar je povedala gospod, gospod Turnes, tudi moj namen je, da bi čim prej glasovali o tem mnenju. En teden imamo še časa, ostajamo v stiku, danes pa povdan um, smo dobili še predloge za izboljšavo kompromisov, obrnili se bomo na vse poslanske skupine. Ehm, in poskusili izpiliti te kompromise. Pomembno eh, za me je, da dobimo večino kolegov za to mnenje, ne zato, ker sem jaz pripravila mnenje in ker eh, je to moj dosje, temveč ker je tako pomembna tema. In pomembno je, da se sliši glas našega odbora. Cilj je ta, da ikon vključi pomembne točke z našega mnenja. Hvala vsem in na vsak način ostajamo v kontaktu. Hvala lepa. E, torej, 1. aprila bomo to sprejeli v odboru eh, Empl, 16. aprila pa v odboru Ikon. S tem smo pre. 17. točki naslednja seja 1. aprila je naslednja seja našega odbora. To bo dolg dan, tako kot je bil tudi današnji dan dolg. Začeli smo ob 9. in zdaj je že skoraj pol sedem. In tako bo tudi 1. aprila. Ampak prepričana sem, da se bomo videli tudi pred tem. Hvala za zelo dolg, ampak zelo zanimiv in tudi ploden dan. Thank you